please. Thank you. So we are going to... Spoštovane kolegice in kolegi, ponovno začenjamo sejo odbora Envi. Izvolili bomo dva podpredsednika ali podpredsednice, ki jo moramo izvoliti po Brexitu. najprej potrebujemo od političnih skupin imena namestnikov, ki se bodo udeležili glasovanja. In sekretariat, kolikor vem, ni prejel nobenega imena. Predlagam torej dvominutni premor, da to lahko storite. Še bolj pozni bomo, očitno. osebje, torej prosim, da nam sporoči imena namestnikov. Petr. Prosim, da s tem začne skupina SND, glede na to, da bodo imenovali drugega podpredsednika, mi pa tretjega podpredsednika. Seveda imamo ime. Ne, ne gre za to. Sekretariat me je prosil, da sledimo pravnemu postopku. Potrebujemo najprej imena namestnikov. Ne, no, ne, no, not the candidates, not the candidates. ne, ne gre za kandidate, gre za tiste namestnike, ki bodo glasovali. Zeleni najprej. V redu, Peter?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 Okay, so I think we can now start the... Dobro, mislim, da se lahko lotimo glasovanja. Najprej moramo ugotoviti sklepčnost, ki zahteva 21 članov. To lahko enostavno potrdimo. Zdaj pa prosim za nominacijo pri prvem glasovanju, se pravi pri izvolitvi drugega podpredsednika ali podpredsednice. Ali si kdo želi kandidata? Morda SND. Morda SND da naš kandidat je Cesar Luena. In to je to. Nobenih dodatnih pojasnil, mislim, da ne potrebujemo, kolega je več kot kvalificiran za upravljanje tega dela. Še kakšen kandidat? Ne. Zdaj potrebujem seveda še vašo privolitev, dragi kolega, ali se s tem strinjate? Privolim. Dobro, bomo glasovali z dvigom rok. Kdo je za? Against. Proti, vzdržani. Čestitam. Ok, so. Acclamation. We move to the second vote for the third vice. Zdaj pa drugo glasovanje, ki zadeva izvolitev tretjega vice podpredsednika ali podpredsednice. Da, iz ELS predlagamo Dana Mutranu, ki je nov član Evropskega parlamenta, je pa izkušen politik, ki je delal kot ministr za kmetijstvo in gozdarstvo. Poleg tega je bil tudi poslanec v nacionalnem parlamentu in prepričani smo, da bo dobro nasledil <laughs> našega nekdanjega podpredsednika, ki je zdaj v odboru ITRE. Se strinjate s tem, lahko privolite, da. Najlepša hvala, kdo je za, proti, vzdržani, v redu. Izvoljeni ste za tretjega podpredsednika odpora MV. Čestitke. Okay, so we have now the electronic vote on the. Uh, Dobro, zdaj pa elektronsko glasovanje. Najprej o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi. Gre za prenovitev po dogovoru med svetom in parlamentom. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Dobro sprejeto. Hvala. So the Tout est en ordre. So we are going to resume and then Nadaljujemo. Vse, ki si želite zapustiti sejno dvorano ali pa morate zapustiti sejno dvorano, prosim, da to mirno storite. Zdaj pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. To je točka, ki zadeva svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi gori v ladji. Poročevalka je bila Juta Pavlos. Izvolite. Kar naprej se selimo po sejnih dvoranah in vsi moramo poiskati svoje mesta in tablice. Kot veste, bom danes predstavila osnutek mnenja o usklejevanju evropskega sistema za svetovnim sistemom zbiranja podatkov o porabi goriv v ladji. To je postalo nujno po uvodu MRV-ja pred nekaj leti. Se je IMO odločila vzpostaviti ločen sistem zbiranja podatkov in uradna zadožitev Evropske komisije je bila, da približa oba sistema tako, da se bo zmanjšala upravna premenitev za ladijski sektor. Sama sem si želela razširiti področje uporabe komisije. Vsi na tem odboru, ki je vedno deloval v ospredju podnebnih ukrepov in ambiciozne politike, si želimo delovanja, ko gre za emisije. Izračuni in štete, to je seveda čisto v redu, ampak le s tem ne bomo dosegli izboljšav. Potem, ko so bile razglašene izredne razmere, zaradi okolja na parlamentu. In potem, ko je komisija predstavila tudi sporočilo o zelenem dogovoru decembra, menim, da potrebujemo dodatne ukrepe na ravni Evropske unije, zato da se bomo lahko soočili tudi z ladijskimi emisijami, kar seveda vključuje tudi integracijo v EU ETS. To je že potrdila tudi predsednica Evropske komisije, gospa Vodrlajnova, to je sporočila zelo zgodaj in tudi v sporočilu o zelenem dogovoru je jasno navedeno, da se moramo soočiti z škodljivimi posledicami tega sektorja. Pomorski sektor je zaenkrat edini sektor, ki ga ne reguliramo, sploh ne. In če si ogledamo delež oziroma zastopanost tega sektorja po celem svetu, bi bila, če bi o tem razmišljali kot državi, šesta največja država po emisijah. Zdaj, ko smo dobili podatke iz MRV-ja, in to so podatki, ki so bili ocenjeni leta 2018, smo ugotovili, da je bilo zajetih v izračun 10.800 ladi, ki potujejo v in iz evropskih pristanišč več kot 130 milijonov ton CO2 izpustijo te ladje in to je več kot skupek letnih emisij v Belgiji. Obstajajo precejšnje vrzeli med zasnovo učinkovitosti in dejansko učinkovitostjo. Na papirju je za neko ladjo predvidena določena poraba goriva, v realnosti pa je ta poraba goriva veliko večja morda je to še kdo drug opazil tudi v primeru avtomobilskega sektorja v tej jeseni dvorani, da je dejanska poraba veliko višja od načrtovane porabe. Ne pogovarjamo se prvič o pomorskih izpustih. Komisija je leta 2013 že izvedla oceno učinka in takrat je komisija že prišla do sklepa, da bi bilo potrebno to vključiti tudi v sistem EU ETS, če se želimo soočiti s temi emisijami. In v oceni učinka je bil naveden tudi razpen, razpon trenutnih cen. Izvedba te ocene učinka torej ne bi smela predstavljati preveč dela, glede na to, da imamo že vse te statistike. Januarja smo imeli tudi javno posvetovanje in takrat smo se naučili, da samo določanje cen verjetno ne bo dovoljšna spodbuda za graditev bolj učinkovitih ladij za uporabo bolj čistih novih tehnologij. Stroški izogibanja so veliko višji kot dejanski stroški zaradi ETS. In mednarodna pomorska organizacija je sama predlagala 40 odstotno tarčo ali pa mejo učinkovitosti za leto 2030, se pravi na prevoz. Prevozite tono blaga na toliko in toliko morskih mil in na to je vezan tudi določen izpust CO2. To se izračuna v smislu učinkovitosti in Mednarodna pomorska organizacija je torej dejala takšne pre situacije leta 2008, učinkovitost pa bi morali do leta 2013 povečati za 40 odstotkov. tem smo se torej strinjali, ampak imeli smo na voljo le podatke iz leta 2018. V poročilo sem torej zapisala, da bi morali to učinkovitost obravnavati tudi v obdobju 2018-2030. Številne primere poznamo nekaterih ambicioznih ladijskih operaterjev po celem svetu, ki so dober zgled tega, da vse to lahko dosežemo tudi s trenutno tehnologijo, če poskrbimo za ustrezne spodbude. V pariškem sporozumu smo se dogovorili, da ne bi zmanjšali segrevanje ozračja na največ 1,5 eh, stopine Celzija, če bo to mogoče. Skladno s tem bi morali oblikovati tudi ambiciozno zakonodajo na ravni EU, tako da bi to lahko postal tudi zgled za globalno ukrepanje. Seveda sem želela najprej poskrbeti za to, da se uskladi MRV z standardi IMO, ampak to se ne more zgoditi brez tega, da bi zmanjšali standarde EU. Evropska komisija je dejala, da če želijo črtati te obvezne parametre glede ladijskega prevoza. In slišali smo, da je to zelo pomemben perimeter tako za ladijski sektor, kot tudi za nas. Potrošniki namreč včas želijo tudi podatke za to, da bi izračunali svoj oglični odtis in pa oglični odtis za blago. Tega pa ne moremo izračunati, če ne vemo, koliko blaga je bilo na ladjah. In zato so zaprosili številni deležniki, pa tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo s tem področjem. Na to sem želela področje uporabe razširiti tudi na. Sort of really, really... Na metan, nekateri, ki me poznate, boste vedeli, da je to zame pomembno. Metan ima velik plinski potencial v primerjavi z CO2, še veliko večji, v 20 letih bo to še pospešilo podnebne spremembe, moramo razmišljati o teh naslednjih letih. Ni dovolj, da razmišljamo le o tem, kaj se bo zgodilo čez 100 let. Veliki ziv bo poročati o izpustih metana. To ni tako enostavno izmeriti kot CO2, ampak imamo določene dobre prakse. V času delavnice o metanu v Berlinu pred nekaj tedni, to je organizirala komisija, smo slišali, da bi lahko uporabili nekatere zneske za izračun izpustov pri standardni opremi. Obstaja tudi ustrezna metodologija. Ta pomembni toplogredni plin moramo še bolj redno spremljati, v večji meri obravnavati. In morda bi lahko poskrbeli tudi za prehod na zemljski plin namesto to gorivo tudi zaradi kakovosti zraka. Glede kakovosti zraka smo se pogovarjali tudi s številnimi operaterji v pristaniščih, pa tudi s tistimi, ki živijo v pristaniških območjih in za njih je negativni učinek na javno zdravje zelo velik. To je večinoma povezano z emisijami ladi, saj gorivo večinoma tudi ni čisto. To je velika težava ampak kot veste, so pristanišča v pristojnosti odbora Tran, tako da sem se odločila za to, da ne bom navajala nekega nujnega ukrepa v ta osnutek poročila. Sem pa pozvala komisijo, da oblikuje predlog, ki bo poskrbel za čistejši zrak v naših pristaniščih, tako da bo v prihodnosti glavni cilj stopnja ničnih emisij v pristaniščih. Na to pa še vključevanje v schemo ETS, to je gospa von der Leinova omenila večkrat, prav tako gospod Timmermans. Sama bi si želela sklad za razogličanje pomorskega sektora, tako da bo mogoče hitreje raziskovati in razvijati energetsko učinkovitost pri teh ladjah, obenem tudi poskrbeti za nekatere alternativne oblike goriva in pogona, tako da bomo lahko dolgoročno revolucionalizirali ta sektor. In glede na to, da imamo tudi veliko manjših ladjarjev v Evropski uniji, ki ne bodo mogli poskrbeti za ustrezno raziskovanje ter investicije, bi bilo zelo dobro, da bi prihodke od ETS ali pa delež teh prihodkov preusmerili v takšen sklad. Potem pa še zadnje. Cilj energetske učinkovitosti, ki sem ga že omenila, 40 odstotkov izboljšanja do leta 2030. To je zame zelo pomembno, ne glede na to, kako bomo to dosegli s tehnologijami. Nekateri ladjari, kot sem povedala, verjetno ne bodo mogli prevzeti na svoje pleče potrebnih investicij, tudi ob podpori iz naših skladov. In oni lahko dosežejo te cilje, že če potujejo počasneje. Če ladja potuje počasneje, potem manj porabi. Morda bi bili lahko odprti glede doseganja tega cilja. To bi bilo dobro sporočilo tudi z naše strani, strani politikov, tako da lahko industrijski akteri poskrbijo za doseganje teh ciljev. Od njih bo torej odvisno, katero tehnologijo bodo uporabili na koncu koncev. Nišče od nas nima jasnega upogleda v to, katera tehnologija se bo uporabljala tako v zračnem, kot tudi v ladijskem prometu v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj dobijo besedo poročevalci v senci, najprej Peter Lize, ELS. Katarin, ich will erst kurz etwas zum eigentlichen Kommissionsvorschlag sagen. Hvala lepa. Na kratko nekaj glede predloga komisije. Tu je govore samo o MRV in eh, tu bi o minimalnih ornih ostankov. Predlog komisije predstavlja ošibitev prvotnega predloga, tako da v bistvu ne merimo več eh, dejansko prevažano, prevažan tovor, ampak zgolj kapacitete. To se mi zdi napačno in mislim, da bi morali meriti dejansko prevažen tovor. Tudi svet je enakega mnenja, tako da mislim, da bi moralo to biti dokaj enostavno. In pri letalskem prometu smo storili enako, merimo to, kar se dejansko prevaža, ne pa to, kar bi se teoretično lahko. Mislim, da mora obstajati tudi nek, neka spodbuda za učinkovito rabo plovil. Potem je tu še ena zadeva, ki je zelo pomembna za eh, kolege iz moje skupine komisija tu naslavlja lastnike ladi, ni pa govor o tem, kako dejansko se ta plovila uporabljajo, tako da je pomembno, da se tu osredotočimo na operaterja. In tudi tu mislim, da je soglasje dokaj blizu. Potem mislim, da je dokaj drzno reči, da gremo kar daleč onkraj prvotnega predloga komisije. Jaz se strinjam, da moramo marsikaj tu storiti in to k malu, kajti ladijski promet je edino področje, kjer še nimamo jasnih pravil. Skrajni čas bi bil, Ursula von der Leyen je tudi v svojih smernicah eh, poleti to že izpostavila, tudi v zelenem dogovoru je to zapisano, zato to podpiram sam eh, osebno, se pravi, da čim prej tu stvari popeljemo naprej. To je tudi želja, ki se izpostavlja v naših volilnih ogrožjih, da se torej bolj izpostavi odgovornost pomorskega prometa oziroma ladijskega prometa pri izpustih. Zdaj, kako ta cilj doseči? Moja skupina in tudi svet smo mnenja, da je zelo pomembno, da se upravi ocena učinka, zato moje vprašanje komisiji, ali je ocena učinka iz leta 2013 dovolj, in če ne, kako hitro lahko komisija pripravi razširjeno oceno učinka glede na trenutne razmere. Opravki imamo tudi z brexitom, tako da je to tudi vprašanje, ali mora tudi to nekoliko spreminja situacijo. Po mojem ne, mislim, da se ne bo splačalo pretovarjati na plovila v Veliki Britaniji, ampak vseeno bi to veljalo preučiti in še enkrat bi rad slišal od poročevalca in od komisije, da bo do ta pravila veljala za vsa plovila, ki pridejo v evropske luke, ne glede na to, pod katero zastavo plujejo. Bi pa rad torej, nekaj dodatnih informacij na podlagi izračunov, ki sem jih videl, vem, da so zelo majhni učinki na končne cene za potrošnika pri večini blaga, pri izredno težkem tovoru, naprimer pri cementu, bi bilo zanimivo videti, kakšen je učinek na cene to bi utegnil biti tudi zanimiv argument za vključevanje ladijskega prometa v izračun emisij, če se torej izkaže, da se ne izplača uvažati cementa, ker je izpustov CO2 preveč, potem eh, je morda to lahko tudi nekaj pozitivnega, ampak to bi morali slišati več informacij. Zdaj, še zadnja zadeva mislim, da bi morali biti bistveno onkraj teh 30 eh, odstotkov eh, pri skladu, namreč to je dobra zamisel, ampak eh, v državah, kjer imamo veliko lastnikov vladi, če bomo ta sklad nekoliko bolj drzno zastavili, bomo morda stvari spravili na višjo raven. In seveda mora ta sklad veljati tudi za, Evrope, za podjetja izven Evrope. In tudi iz izkušenj lahko povem, da je pri letalskem prometu današel zgolj eh, znotraj Evrope. Tu pa mislim, da bi morali storiti več tudi na mednarodni ravni, kar zadeva inovacije in raziskave. Hvala. Thank you for SND, you took it Najlepša hvala v imenu SD. Jutta Guteland, najlepša hvala, hvala poročevalki za dobro mnenje. Na začetku bi želela povedati, da je vaše mnenje večinoma skladno s tem, kar bi si želela videti tudi naša politična skupina, narediti moramo nekaj korakov naprej. Spremljanje poročanja in preverjanje ne sme biti usmerjeno le v meritve, ampak mora določiti tudi tarče, cilje, na katerih bomo situacijo izboljšali. Tako kot je povedala poročevalka, bi želela tudi sama na začetku povdariti, kako pomemben je ta sektor, ampak še prej bi želela povedati, da ima ladijski sektor tudi veliko potencijala v prihodnosti. To pa pomeni, da je treba ta sektor urediti, vključiti v zakonodajo, obenem pa morajo v ladijskem sektorju poskrbeti tudi za doseganje ciljev iz pariškega sporazuma. Potrebujemo ladijski sektor, ki bo prispeval k izboljševanju situacije. Ampak takšna situacija, ki smo jo priči zdaj, ko poslujemo po starem, vodi v ravno nasprotno. Do leta 2050 bi lahko prišlo do 250-odstotnega povečanja ladijskih emisij, zaradi česar bi ta sektor postal eden največjih globalnih sektorjev v smislu emisij na svetu. In zato prav gotovo moramo storiti korak naprej. Poskrbeti moramo za sprejetje najvišjih možnih standardov, tako da svojih standardov ne bomo zniževali zaradi mednarodnih sistemov zdebiranja podatkov. Strinjam se s tem, kar je povedal Peter, glede tovora. Moramo vse skupaj seveda osnovati na jasnih podatkih, ne le na nekih tehničnih zamislih. Dejansko je treba upraviti tudi realne meritve in poskrbeti za to, da bomo vedeli, kakšen je najvišji zgornji prag emisij pri prevozu čez določeno razdaljo, tako da bo to vključeno tudi v sistem SPP. Zadovoljna sem tudi s predlogi v povezavi z ETS. Ta odstavek se mi zdi dober. Sama bi spodbudila, da bi znotraj znotraj SPP izvajali tudi pritisk na sektor, da upošteva ETS. O tem je govoril tudi Peter. Lahko bi se pogovarjali o tem skladu, ki ste ga omenili, ampak s to razpravo ne smemo več zamujati. To je pomemben trenutek, ko lahko kaj spremenimo. Tudi komisija je dejala, da bi morali to urediti. Na ta način bomo ladijskemu sektorju dali tudi edinstveno priložnost, da se izboljša in dejansko lahko črpa sredstva iz sistema ter pomaga pri preobrazbi celotnega sektorja. Poskrbimo za to, poskrbimo za to da bo orodje SPP v prvi fronti, ko se bomo spopadali z emisijami iz tega sektorja. Najlepša hvala za to poročilo. Le z eno točko se ne morem strinjati, ta pa zadeva pristanišča. Menim, da bi morali poskrbeti za več navedb pritka in da bi morali storiti kaj več kot le to, da pozivamo Evropsko komisijo, da nekaj ukrene v povezavi s tem. In to moramo storiti že zdaj. Moramo poščevati tudi pristanišča manjših držav, kot je Malta. In ne zdi se mi sprejemljivo, da obstaja neka situacija, ki dopušča tem pristaniščem toliko izpustov. Obenem je to res škodljivo za zdrave ljudi, ki tam živijo znotraj MRV -ja moramo storiti več, da se bomo s tem spopadli. Tukaj ne gre za pristojnosti odbora, trana katerega koli drugega odbora, gre za zdrave naših državljanov. Znotraj sistema spremljanja, poročanja in preverjanja moramo storiti veliko več in poskrbeti za to, da ni mogoče imeti teh emisij. Ne več, če se stvari ne spreminjajo. To je noro. Najlepša hvala. V imenu Renew, gospa Šabo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem poročevalki, ki je upravila tehnično delo. To je kompleksno tehnično vprašanje. Opravili ste izvrstno delo. Ponovno podarjate torej vse cilje, ki so pomembni poleg teh tehničnih. Prav tako ste podarili vse naše ambicije za pomorski sektor. Očitno ni tolmačenja. Uh, Alors, est-ce que... Ali bi lahko še enkrat začela, prosim? Upam, da me zdaj tolmači slišijo. No, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc, je peux reprendre. Gre torej za tehnični dosje, kot sem že povedala. Ne smemo pa pozabiti na vse naše ambicije, pomorski sektor mora biti ustrezno vključen tudi v energetski prehod. Kot je povedala poročevalka, je bistvenega pomena, da ne nazadujemo v razmerju do evropskih ambicij, ne glede na cilje IMO-ja. Več točk bi želela omeniti. Pri emisijah podpiram razširitev na emisije, v primeru vseh toplogrednih plinov, poleg CO2, pa še korak naprej bi si drznila iti. Zakaj ne bi v to vključili tudi sokse in nokse? Torej, nitrate in žveplove okside. Zakaj teh emisij nismo vključili v poročilo? Obenem bi morali omeniti tudi učinek na pomorsko okolje. Seveda gre do emisije v zrak, ampak te posledice se odlagajo tudi v vodi. Evropski parlament je leta 2016 že podprl ambicije. Komisija je v cilje zelenega dogovora že vključila tudi naše točke. Uh, ocena učinka je bila prav tako izvedena, ampak pomorski sektor bi morali res vključiti v okvir ETS. Tukaj pa bi upozorila na naslednje tri točke. Najprej sklad za razogličenje, o čemer je govorila tudi naša poročevalka. 30 odstotkov prihodkov naj bi preusmerili v pomorski sektor. To je predlagala kolegica iz ELS meni se zdi to bistvenega pomena, ampak teh 30 odstotkov se mi zdi morda celo premalo, lahko bi določili celo večji delež. Zaenkrat je to ena milijarda evrov na leto, potrebe pa so veliko večje. Pa še nekaj bi morali upoštevati, upoštevati bi morali tudi prostovoljne zaveze pomorskega sektorja v smislu energetskega prehoda. Nekateri operaterji danes že vlagajo v dodatne pogone, naprimer pogon na veter ali pa pogon na osnovi vodika. Morali bi torej poskrbeti za to, da bi se to izvajalo tudi v tem prehodnem obdobju. Morajo prejemati tudi določeno podporo iz ETS za ta prehod. Tukaj pa gre za res prostovoljne pozitivne ukrepe, ki jih moramo nagraditi. Moramo torej podpreti vse iz ETS, ampak obenem upoštevati tudi te omenjene točke. Še nekaj bi želela k temu dodati. Najprej ladijske oznake. Te ladijske oznake bi morali po predlogu nevladnih organizacij vključiti tudi v naše poročilo. Na to pa še definicija pristanišč. Če ladja izpusti, tako kot piše v predlogu spremembe 23, večji del svojega tovora, potem bi morali zato predvideti določene obveznosti v smislu deklaracije tovora. S tem bi morali dosegati tudi standarde določene glede energetske učinkovitosti. Potem pa te ambicije zmanjšanja za 40 odstotkov do leta 2030, torej zmanjšanja emisij za 40 odstotkov, seveda je to v redu, to lahko podpremo. Ladijski sektor bi torej lahko uporabil vsa sredstva, ki jih ima na voljo, zato da bi poskrbel tudi za zmanjšanje hitrosti samega prevoza. Sama bi res povdarila, kako pomembne so te ambicije, lahko bi upočasnili te ladje, ampak to bi je bolj nekakšno sredstvo kot pa sam cilj. Na to pa še nične emisije. Sami smo podali nekaj predlogov sprememb tudi pri zelenem dogovoru. Mislim, da je to dober predlog. Marsajsko pristanišče gre že v pravo smer, to je en dober zgled. In to pa ne smemo pozabiti tudi na rečne poti in pa prehode iz pomorske poti na rečne poti. Tudi za rečne poti bi morali predvideti nične emisije. Najlepša hvala za to mnenje. V veselje mi je bilo sodelovati pri oblikovanju tega dokumenta. Mislim, da je to zelo pomembno poglavje v prehodu pomorskega sektorja. Najlepša hvala. Hvala lepa, Joel Melan v imenu ID na seznamu. Ali pa vi, kolegica, nihče. ICA, Aleksandar Vondra. EKR, Aleksandar Vondra. Yeah, thank you. Uh, first of all... Najlepša hvala. Najprej nekaj pozitivnih komentarjev. Lepo se zahvaljujem poročevalke za vse trud, ki ga je vložila v oblikovanje tega mnenja komunikacija je dobro potekala. Pozdravljam tudi nekatere novosti, ki jih je poročevalka upeljala v teh predlogih sprememb. Ne gre le za omejevanje upravnega bremena za ladijski sektor, to je seveda nekaj, o čemer reka jer vedno razmišlja, ampak moramo tudi regulirati situacijo z tistimi ladjami, ki najbolj onesnažujejo v evropskih pristaniščih. Nekatere ladje pa bi morale, tiste, ki preveč uporabljajo fosilna goriva, uporabljati tudi električne pomožne pogone. To bi lahko podprli. Po drugi strani pa menim, da ni bilo treba uložiti 30 predlogov sprememb. Splošno gledano menim, da predlog Evropske komisije dosega dobro ravnovesje med poenostavitvijo uredbe MRV torej v smislu tega, da se uskladimo z IMO-jem in pa ohranjanjem integritete in visoke ravni podrobnosti in natančnosti pri zbiranju podatkov znotraj evropskega sistema. Glede na to, da sistem zbiranja podatkov IMO deluje šele slabo delo, je prezgodaj, da bi zdaj ustrajali pri nekem usklajevanju ali pa konkretnih spremembah. Popolno usklajevanje med sistemom EU in IMO bi, po mojem mnenju, spodkopalo cilje zadnje uredbe Evropske unije. Eden izmed teh ciljev je spodbuditi vedno bolj energetsko učinkovite dejavnosti. Obenem si želimo spodbuditi, spodbuditi ladijski sektor k nakupu bolj zelenih ladij. Skrbi me torej odločitev poročevalke, da k temu predlogu dodajo sedbino nekatere dele, s katerimi posega v evropsko zakonodajo, torej direktivo, da torej zdaj želi vključevati vse toplogredne pline poleg C od vam. Naši politični skupini bi bilo ljubše, da bi se najprej pri predlogu osredotočili na vzpostavitev stabilnega, robustnega sistema spremljanja, poročanja in preverjanja, tako da bi lahko zbirali podatke, ki jih potrebujemo za osnovni izračun. Preden bomo predlagali kakršnokoli dodatno zakonodajo za sektorske cilje v nekem ločenem predlogu. Seveda pa bomo skladno s tem predložili tudi več predlogu sprememb, v katerih bodo navedeni tudi moji argumenti. Najlepša hvala. Zdaj pa goje. Gospod Wallace, najlepša hvala, predsednik, to poročilo je zelo dobro. Poročevalka Jutta Pavlos, mislim, da si zasluži veliko pohvale za upravljeno delo. Komisijo dela na razširitvi ETS-a na tem predlogu, to ne bi vključevalo tudi ladijski sektor, ampak zdi se, da naj bi se to zgodilo šele sredi leta 2021, to je prepozno. Osnutek mnenja predlaga, da se ladijski sektor takoj vključi v sistem ETS. Sistem MRV je sistem, ki ga sprejemamo pozno, ne potrebujemo, ne potrebujemo dodatnih podatkov za to, da se odločimo glede emisij. Ne moremo zaupati trgovanju z emisijami, saj je to rešitev osnovana na trgu. sprejeti bi morali zavezujoč cilj 40-odstotnega znižanja do leta 2030. Nečesa pa ni v tem poročilu in sicer kakšna naj bi bila velikost zadevnih ladij. Kaj pa neto tonaža, to bi morali zmanjšati v členu 2.1 obstoječe zakonodaje, tako da bi s tem zajeli več. Ladi. Če bi določili naprimer 4000 ton, potem bi v to zajeli veliko eh, več ladij. Marpol v svoje področje uporabe vključuje tudi sklic na tiste lade, ki presegajo 400 neto ton. Stokovnjake sem prosil za nekaj nasvetov in skladno z njihovo analizo sem izvedel, da če bi razširili to področje uporabe na vse lade, ki so teže od 400 ton, bi s tem zajeli 4400 dodatnih ladij, trajektov, pa tudi nekaj, nekaj tovornih ladij in pa tankarjev. Obstoječa uredba zagotavlja izjeme za ribiška plovila. Morda pa bi morali to odpraviti za največja ribiška plovila zaradi vse škode, ki jo povzročajo v našem okolju, pa tudi znotraj ribiških skupnosti. To ni nič pozitivnega po našem mnenju. Prav tako je predvidena izjema za vojne ladje, Ameriška bojna ladja je naprimer ena od največjih onesnaževalk na svetu in mislim, da ne bi smeli imeti izjem za take ladje. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Gospa Vajs, potem Mirjam deli. Najlepša hvala. Hvala, Juta. za to poročilo. Zdi se mi zelo pozitivno. Prav tako dajete dober zgled, kako bi lahko preusmerili prihodke v inovacije in raziskave znotraj tega sektorja. To bi bil dober zgled tudi za druge sistemne in industrije. Pomembno je, da v poročilu povdarjate tudi potrebo po tem, da bi morali upoštevati prevoz tovora. To je bistvenega pomena. Cargo carriage to je zelo tehničen izraz, ampak to je pomembno za odbor Envi. Menimo, da bi morali to upoštevati v tem procesu. Dve vprašanji imam, ki so bolj politične ali pa taktične narave. Eno vprašanje zadeva ETS. vsi nestrpno čakamo na to, da bo mednarodna pomorska organizacija poskrbela za razogličenje ladijskega sektorja, industrije. Tudi sami imamo takšne ambicije, ampak imam nekatere pomisleke zaradi tega, ker menim, da če bi v naslednjem enem letu lahko dosegli veliko več, bi si prizadevali za to. Torej, Evropska komisija zdaj dejansko lahko dokaže, da ji lahko uspe izpeljati nekatere pozitivne ukrepe. Vendar moramo biti pri tem taktični, če bomo preuranjeno delovali in bomo preveč agresivni, potem bi nam lahko spodletelo na mednarodni ravni torej tudi v povezavi s sodelovanjem za mednarodno pomarsko organizacijo. Torej ne bi si želeli izvajati preveč pritiska za to, da bi se na to agresivno odzvali, na to pa evropski državljani ne bi bili deležni tega, kar bi si želeli doseči. Na to pa še eno tehnično vprašanje v povezavi z baselinom, s tem osnovnim izračunom ali pa osnovo za izračun. To je v predlogu spremembe 27. zmanjšanje emisij za 40 odstotkov do leta 2030, to mislim, da je bilo že zapisano v besedilo IMO, ampak to temelji na izračuni iz leta 2008. Če pa govorimo o letu 2018, mislim, da bomo s tem poslali napačno sporočilo glavnim akterjem iz vseh industrij. V času javnega posvetovanja smo slišali, da tudi Mersk, naprimer, prostovoljno izvaja nekatere ukrepe usmerjene v razogličenje svojega poslovanja. Torej, če bodo oni postali dober zgled za druge, da je to mogoče doseči brez izgube konkurenčnosti, potem pa to najbolje. Ampak, če bomo zdaj zapisali sem 2018 kot osnovo, potem bomo v bistvu kaznovali tiste, ki so zgled za druge akterje v industriji. Tudi to je taktična pripomba, ki jo moramo upoštevati. Ali res želimo kaznovati tiste prve pobudnike v industriji? Potem bodo oni dejali, no, mi potem ne bomo izvajali pozitivnih ukrepov, dokler ne dobim denarja in podpore za izvajanje teh ukrepov. Hvala. Thank you, Thank you, Chair, and allow me to say... Hvala lepa. Hvala predvsem Denik, hvala tudi poročevalcu. Rada bi se dotaknila tega, kar je bilo nekaj omenjeno. Govorili smo o emisijah iz pomorskega prometa, zelo malezijskega prometa, že dolgo časa zdaj. Strategija iz leta 2013 je bila namenjena postopni integraciji emisij iz ladijskega prometa v cilje, vse evropske cilje za emisije. Žal pa smo v tem času prišli do bore malo napredka. Tako da smo da v situaciji, ker pričakujemo, da bo IMO naredila korak naprej, IMO ne delo nobenega koraka naprej, obe ne moramo mi poskrbeti za to, da vse panoge, vse industrije prispevajo k razokličenju in pomorski sektor mora tudi upraviti svoj delež. Zdaj imamo eh, tudi že predpisijo eh, MRV ampak komisija je še zelo daleč od eh, obveznih ukrepov ali vsaj omilitvenih ukrepov za podmorski sektor. Potrebujemo ukrepe tako na kratki kot na dolgi rok. Ta parlament, naprimer, je zahteval razširitev ETS tudi na pomorski sektor. Slišali smo tudi zavezo nove komisije, ki želi iti v to smer in eh, razširitev ETS na pomorski promet lahko v bistvu temelji na trenutnem obsegu uredbe MRV. Verjamem v jasne močne ukrepe, ampak novi ukrepi morajo upoštevati mednarodno konkurenčnost plovil pod evropskimi zastavami, obenem je treba hm, tudi ogniti se dvojnim predpisom za to panogo. Omenili ste tudi že čista goriva, čiste luke, treba investirati v čistejše luke, tam živijo naši državljani, treba je začititi njihova eh, zdravje. Strenjam se, da mm, je potrebno cilje za zmanjšanje emisij iz pomorskega prometa uskladiti za našimi cilji do leta 2030 in tudi s cilji za podnebno neutralnost in v tej smeri moramo promovirati tudi razvoj nič emisijskih luk in pa postopno prehod celotnega ladijskega sektorja v nič emisijski promet. Vsekakor potrebujemo velike investicije v raziskave in inovacije, podporo za uporabo trajnostnih alternativnih goriv in pa tudi za infrastrukturo za polnjenje in črpanje goriva v naših lukah. Hvala lepa, tudi sam sem si dal besedo kot predsednik. Moje vprašanje zadeva naslednje, amantma 23. Kako vidite delovanje tega mehanizma za preprečevanje premika v turške luke ali v Tanger ali drugam izven EU? Ker ti je pomembno, da imamo ustrezen sistem, da se ognemo takšnim premikom. Kakšen je torej vaš konkreten predlog s tem v zvezi? Uh, conclude, the... Damo lahko besedo komisiji, gospod Ronsgraf. Hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Hvala tudi poročevalki. Hvala za osnutek tega poročila. Z velikim veseljem začnemo s tem procesom in eh, delom skupaj z vami pri tem predlogu in upam, da bomo prišli do ustreznega zaključka v ne preveč oddaljeni prihodnosti, zdaj ko je tudi svet pripravljen narediti korak naprej. Kot veste, je komisija pripravila predlog lansko leto, skoraj da leto dni je že tega, kot rečeno, z namenom upoštevati to, kar je bilo dogovorjeno na ravni IMO na podlagi zbiranja podatkov v skladu z tudi našimi uredbami. Uh, Splošna usmeritev predloga komisije je, da se v bistvu prilagodi obstoječo uredbo z vrsto tehničnih amandmajev, zato da se omogoči implementacija te uredbe skupaj s sistemom IMO z čim manjšim upravnim bremenom, ne da bi kakorkoli spodkopavali cilje, ki jih zasleduje ta uredba. Kot ste videli, gre za zbiranje zanesljivih podatkov glede izpustov CO2 po posamezni ladji, gre eh, za eh, objektivne podatke in za zagotavljanje spodbud za zniženje emisij CO2. Prvo poročanje je bilo upravljeno leta 2018, prvi podatki, ki so bili zbrani, so bili zbrani lansko leto in analitsko poročilo, ki je sedaj v delu, bo vsega kmalo tudi preromalo v vašo smer. Zdaj imamo torej robustne podatke o velikem številu ladi, ki pristajajo v evropskih pristaniščih in namen je tudi bil, da se pripravimo na naslednje politične ukrepe, ki smo jih identificirali leta 2013 v strategiji komisije. No, sedaj, kot vsi vemo, od lanskega leta imamo novo komisijo, imamo eh, nov politični zagon z zadenim dogovorom in tudi jasno zavezo za okrepljeno podnebno ukrepanje v EU gospodarstvu širom vseh mm, panok gospodarstva v skladu z pariškim sporozumom. Kot ste številni ugotovili, je bilo področje pomorskega prometa izpuščeno iz izračuna emisij, to je treba popraviti tudi zato, ker je tu velikanski potencial za znižanje emisij v tej panogi, tako da mislim, da je tudi to pošteno izpostaviti. In ne na zadnje, ETS kot ukrep je komisija tudi že predlagala za to področje. Začeli smo z delom kot sestavni del nekega širšega svežnja ukrepov v okviru novega zelenega dogovora in tudi kot sestavni del nekega svežnja ukrepov vezanih na ladijski promet. Nekateri ste že omenili prejšnje ukrepe iz leta 2013, vse kar bomo gradili na tem, reči, da je dovolj, da prihodni predlog komisije glede ETS vključi tudi to področje, to ni dovolj. Mislim, da bo potrebno graditi na vsem skupaj na podlogi okrepljenih podnebnih ukrepov, če se odločimo za 50, 55 odstotkov, treba to seveda preučiti. Potem je treba preučiti tudi vprašanje vključevanja ladijskega prometa v ETS in vpliv tega na druge panoge, odvisno tudi od samih značilnosti tega ETS, ali bo to odprt ali zaprt tip sistema, to utegne imeti potem vpliv na druge sektore, prav tako pa je pomembno, da razčistimo vpliv na Brexit. Z naše strani torej vidimo potrebo po nekem eh, novem, nadalje razdeljenem dokumentu ocene učinka. V svojem poročilu omenite tudi druga vprašanja, mm, se pravi področje uporabe, ali se držimo zgolj CO2 ali emisij toplogrednih plinov na splošno. Naj samo omenim, da se je komisija na začetku zaželjela otrotočiti na CO2, kaj je to predstavlja več kot 95 odstotkov emisij toplogrednih plinov iz plinov ladijskega prometa, to je torej logika, na kateri naš predlog sloni in ista logika je v bistvu veljala tudi za velikost plovil, kajti s trenutnimi vstopnimi pragovi bi zajeli 95 odstotkov emisij. Glede tovornega prometa oziroma tovora sem si zabeležila vaše stališče, zabeležila sem si tudi stališče sveta, ki je enako, tako da mislim, da o tem velja razmisliti na naši strani. Glede operativnih standardov CO2, tudi tu razumem, zakaj gre. Poanta pa je v tem, da se o tem veliko govori v okviru IMO-ja. E to bo vsekakor ena od ključnih tem na naslednjem eh, MEPC sestanku in eh, letos marca in potem kasneje jeseni. Glede financiranja. Vsi se strinjamo, mislim, da, da je treba poiskati dodatna sredstva za podporo dekarbonizaciji v tej panogi. In eh, če imamo ETS, lahko ti prihodki vsekakor prispevajo k financiranju tehnologij, infrastrukture, naknadne ugradnje opreme in tako naprej. Tako da vse to mislim, da bo zelo pomembna zadeva. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala. Hvala. Juta. Ja, hvala. Hvala vsem, hvala tudi poročevalcem v senci, s katerimi sem imela resnično plodne razprave. Hvala vsem za vaše prispevke danes, hvala lepa tudi drugim, ki so zastavljali vprašanja. Bom se poskušala držati treh minut, ampak bo težko, ker je treba obravnavati vrsto vprašanj. Peter Lize, pravite, da mora biti te ukrepi neutralni z vidika zastave in eh, z vidika lastnika. Dejstvo je, da vsaka ladja, vsako plovilo v naših lukah eh, sodi pod okrilje te uredbe, ne glede na zastavo, ne glede na ladjarja. Treba se je pogovoriti o odstotku za ta sklad, tu sem vsekakor pripravljena na razpravo, to je nekaj, kjer sem pripričana, da lahko najdemo ustrezen dogovor. Nisem pripričana, ali je resnično potrebno ta sklad odpirati tudi mednarodnim podjetjem. Če ste nekje na počitnicah in tam plačujete davek na hrano, ki jo tam pojeste, verjetno ne bo nobenega prihodka v Evropi iz tega naslova. Morda mi lahko poveste kaj novega, tudi na podlagi vaših izkušenj iz letalstva. Juta, kot je tja, kar zadeva neče misijske luke, o tem se lahko pogovorimo. Tu mislim, da vsaj kot treba storiti marsikaj za zdrave ljudi v in ob lukah. Gospa Šabo, ja, to je zelo pomembno. Emisije žveplovih oksidov in dušikovih oksidov, SOX in NOX. Problem je, da jih je v primerjavi s CO2 zelo težko meriti. Pri CO2 je stvar enostavna. Gorivo iz rezervoarja, ki ga eh, pokurimo, se spremeni v CO2. Tudi druge snovi, ampak tu je formula dokaj linearna. NOX in SOX to pa so stvari zelo odvisne od eh, načina izgorevanja. Tako da mm, tudi tu so neke znanstvene možnosti za to, da se lotimo tudi teh vprašanj. Gospod Vondra, ja, če bi imeli neskončno časa, bi se absolutno strinjali. Ja, počakajmo še 3, 4, 5, 6 let in bomo videli, kaj bo, ampak žal tega časa ni. In eh, glede verižnih načrtov, delala sem na področju zagotavljanja kakovosti v bolnišnicah in veliko je bilo na črtu, kako obravnavati bolnike z določenimi boleznimi, da se bodo zdravili. Ampak bolniki se včasih pač niso držali teh eh, načrtov in zdravniki so pogosto morali opustiti mm, uradni načrt, zato so potem lahko rešili življenje bolnika. In mislim, da smo pri podobnem tudi z mm, našim okoljem. Gospod Volos, ja, treba se pogovoriti o tem, koliko emisij bi zajeli s tem, ko bi razširili področje uporabe, kajti kot smo slišali, 90% emisij trenutna uredba že zajema, tako da predlagam, da morda, če bi imeli nekakšen pregled, koliko emisij odpade na posameznem sektorju, potem mislim, da imamo lahko še en pogovor na to. Ja, glede vojaških pravil. V skladu s projektom Cost of War, pri Univerzi Brown, ameriška vojska od leta 2001 proizvaja 1,2 mm, milijarde ton emisij. Ja, ne smete na ta način upadati v besedo. Ja, dobro, eh, mislim, da je treba upoštevati tudi druge vedike. Pernila, eh, dejali ste, da bi morali razmišljati o tem, ali je raz razumno oziroma smiselno skušati premakniti IMO. No, kolikor jaz razumem, se IMO nikoli ne premakne, če ni deležen določenih pritiskov. Tako da morda imamo različne stališče s tem v zvezi, ampak sama menim, da resnično moramo IMO-ju pokazati, da je prišel skrajni čas za ukrepanje, da je dovolj zavlačevanja. In eh, vsekakor ja, so več kot dobrodošli, da se nam pridružijo pri našem projektu ETS. To bi jim prihranilo veliko dela in časa. Naslednje vprašanje je glede eh, spremembe temeljnega scenarija, ali to ne bi morda eh, penaliziralo tiste prve, ki bi ukrepali. Mi gledamo povprečne scenarije, tako da tisti, ki so prvi že ukrepali, so že nekako nagrajeni, ker so na pozitivni strani povprečja, tako da jim bo treba storiti manj, da dosežejo rezultate do leta 2030, če imajo že zdaj 25 odstotkov odstotkov vrednosti pod povprečjem. To pomeni, da potrebujejo samo še 15 odstotkov, da dosežejo cilje za leto 2030, tako da to jih nikako ne kaznuje. Merjam dalje, ja, hvala za izraženo podporo, veseli me, da vam je všeč moje poročilo. Potem Paskal vprašanje selitve opiru oglika. Na javni predstavitvi je bilo jasno povedano, da je čas, ki ga izgubimo, dodatni stroški eh, goriva, dodatni eh, stroški eh, skladiščenja in tako naprej, kažejo, da bi potrebovali ceno več 100 evrov za tono, če želimo, da bi ta scenarij sploh lahko upoštevali sama se ne bi strinjala s tako visoko ceno v okviru ETS, ampak v naslednjih petih letih tega še ne vidim kot eh, možnosti. Potem komisija, hvala lepa za to, da ste nam pomagali pri teh tehničnih vprašanjih in eh, veseli me, da je delo z področja ETS že steklo. Omenili ste, da bi morali razmišljati o tem, ali naj bo ta sistem odprtega ali zaprtega tipa glede na to, da so stroški izogibanja bistveno drugačni kot pri industriji, bi bilo smiselno vzpostaviti ločen ETS v tem trenutku vsaj in eh, razmišljati o uskladitvi kasneje. Eh, sama sem v samem predlogu to zadevo pustilo odprto, kajti komisija je tista, mislim, da ki mora pogledati, kateri ukrep ima več prednosti kot slabosti. Se pa z veseljem pogovorimo o prihodnosti na to temo. In eh, pripričana sem, da bo še marsikateri amantma, glede katerega se bomo strinjali ali pač ne. Dobro, torej rok za vložitev amandmaju 3. marec, glasovanje v odboru maja in glasovanje v plenumu junija. Tako, sedaj gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. In eh, predsedstvo bom eh, predal Cezarju Ljubinaju. Jaz se opravičujem, pravi predsednik. Dobro, izvolite. 10 sekund. Sem strokovnjak za letalstvo. 30 odstotkov letal po svetu je manj učinkovitih kot to, kar imamo v Evropi in ZDA. Ali upoštevate tudi to, ko gre za zmanjšanje emisij CO2? To je vse. Hvala. Continuamos con el punto 16, intercambio. Nadaljujemo z naslednjo točko, točko 16, izmenjava mnen s komisijo o e-cigaretah in toplotnem delovnem tobaku. Najprej besedo dobi predstavnik Generalne direkcije za zdravje Degi Sante. Izvolite. Lepo zdrav, dame in gospodje, hvala lepa za to povabilo na to pomembno razpravo. Naj torej začnem s kratko predstavitvijo o trenutnem stanju na področju elektronskih cigaret in eh, ogrevanega tobaka. No, kot veste, je direktiva o tobačnih proizvodih stopila v veljavo pred 4 leti, leta 2016 in uh, določa pravila za tobak in uh, tobačne oziroma povezane izdelke, kot so e-cigarete. Gre za ključen sestavni del zakonodaje na področju omejevanja uporabe tobaka. Eden od ciljev je, da se tobak in sorodni proizvodi naredijo manj privlačne za mlade. Gre za prvo zakonodajo v svetu, ki regulira področje e-cigaret. Eh, namen je torej zmanjšanje porabo tobaka, krepitev notranjega trga in zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja, še posebej med mladimi. Torej, zakaj smo se odločili za reguliranje elektronskih eh, cigaret. V času priprave direktive je obstajala visoka potreba po reguliranju eh, tega področja. Imeli smo različna pravila širom EU, 14 držav članic je dejalo, da glede na funkcijo e-cigarete eh, regulira kot zdravstveni pripomoček, medicinski pripomoček, nekatere kot zdravilo, druge niso imeli specifičnih pravil. Prav tako je bila rast na trgu zelo velika, prav tako je bilo kar nekaj pomislekov glede zdravja. Eh, zavajajoče informacije, premalo podatkov o dolgoročnih učinkih, eh, vprašanja z področja kakovosti. Eh, to so le nekateri vidiki, ki smo jih izpostavili in ki so nas privedli do tega pristopa. Kar zadeva razširjenost uporabe elektronskih cigaret, Tu gre za podatke Eurobarometra iz leta 2017. Dvanajst odstotkov ljudi je že uporab, poskušalo uporabo teh cigaret, 25 odstotkov pri mladih, 15-24 let starosti, ki so že poskusili elektronske cigarete. To je tudi podoben pojav kot v ZDA v zadnjem desetletju je prišlo do velikega znižanja potrošnje klasičnih cigaret, zdaj pa vidijo nov pojav, ko vse več srednje šolcev uporablja elektronske cigarete. Vem, da ste številni zaskrbljeni glede varnosti elektronskih cigaret. Pred nekaj meseci smo v ZDA bili priča številnim negativnim incidentom zaradi uporabe e-cigaret, kar je privedlo tudi do ukrepanja dveh ameriških agencij, eh, FDA in CDC v Atlantiku. Kako torej reguliramo e-cigarete? Tudi v EU smo imeli nekaj negativnih incidentov zaradi uporabe elektronskih cigaret in eh, to tu stanje natančno spremljamo, ampak direktiva o tobačnih eh, izdelkih ima zelo stroga pravila glede elektronskih cigaret naprimer vitamin E, ki je bil glavni povzročitelj težav v ZDA, je prepovedan v Evropi. Uporaba vitaminov ali drugih aditivov, aditivov ki ustvarjajo tis zdravstvenih, eh, pozitivnih zdravstvenih učinkov, so prepovedne. Prav tako je koncentracija nikotina omejena na 20 mg na mililiter, prav tako morajo proizvajalci in uvozniki upraviti notifikacijo proizvoda šest mesecev pred dajanjem na trg. Direktiva ni harmonizirala vseh, vseh vidikov elektronskih cigaret, kajti glede številnih eh, teh vidikov se šele učimo, naprimer uporaba eh, ekstraktov kanabisa kot CBD, mm, naprimer ni harmonizirana na evropski ravni. Potem tudi razširjenost e-cigaret med mladimi ostaja problemsko področje to pripisujemo tudi veliki izbiri okusov, ki so na voljo. Države članice lahko uh, tudi prepovedo elektronske cigarete z dodanim okusom. Ena država članica se je za to že odločila. Države članice prav tako lahko okrepijo ozaveščenost države članice z lastnimi kampanjami. Več držav članic je že okrepilo tudi zahteve po informiranju po poročilih o negativnih učinkih iz ZDA. E Zdaj še par besed o proizvodih. Ogrevanega tobaka. To sodi v enak kontekst kot elektronske cigarete. Eh, direktiva uvaja posebne določbe za nove tobačne proizvode, za katere je zahtevana predhodna notifikacija in oziroma odobritev strani pristojnega organa kot eh, številni veste, 20. maja prihaja eh, tudi prepoved mentolovih cigaret in eh, tobačnih izdelkov. Zakaj? Zato, ker direktiva trenutno ni omogočala te prepovedi. Kaj torej prinašajo ti eh, novi tobačni proizvodi mm, zagrevnega tobaka? Komisija spremlja te proizvode zelo natančno, spremlja in zbira znanstvene podatke. Nedavno eh, beležimo mm, tudi grelnike, ki jih proizvajajo eh, tretje strani, ki lahko imajo veliko pliv na, na trg. Gre za naprave, ki se pogosto reklamirajo na notranjem trgu in eh, te naprave ne sodijo pod eh, prepoved uporabe in eh, pa reklamiranja. Prihaja do številnih zavajajočih trditev pri takšnih proizvodih, čež da gre za bolj zdravo alternativno, kar predstavlja velik izziv za številne regulatorje. Tako imenovana odločitev COP8 na pobudo EU zahteva ovrednotenje proizvodov in o tem bomo poročali čez nekaj mesecev, ko po 9, eh, ki se bo letos eh, odvijal na nizozemskem. In zato smo ugotovili, da je potrebno prilagoditi dikcijo vseh smernic FCTC z namenom pre, prečevanja pristopov, katerih namen je zaobiti pravila FCTC. Tu torej vidite, kakšne ukrepe zdaj izvajamo, zato da bomo bolje razumeli vse te pojave. Torej, direktiva naj bi po direktivi poročala parlamentu in svetu, najkasneje maja 2021. Eh, zdaj smo v pripravljalni fazi, kar zadeva to poročilo o izvajanju direktive in vidite vrsto zadev, ki jih bo treba tu ovrednotiti, vključno z elektronskimi eh, cigaretami in pa vsebniki za ponovno polnjenje, pa tudi drugi novi proizvodi in e-cigarete, ki izhajajo iz razvoja trga. Zdaj spremljamo podatke iz različnih virov preko strokovnih skupin iz držav članic, eh, izvajamo skupne aktivnosti, izvajali bomo študije Eurobarometer tekom letošnjega leta in eh, prav tako smo zahtevali znanstveno mnenje o elektronskih cigaretah in študijo o percepciji proizvodov za e-cigarete in proizvode iz ogrevanega tobaka. Znanstveno mnenje znanstvenega odbora o okoljskih, zdravstvenih in novoprojočih tveganjih, tako meni sher, tu se osredotočamo predvsem na elektronske cigarete in njihove učinke eh, in pa tudi elemente, ki predstavljajo opustitvene elemente, in pa elemente, ki predstavljajo vzgibe za začetek uporabe. In, eh, ti podatki bodo na voljo potem za javno posvetovanje čez nekaj tednov, in mnenje bo zaključeno nekje septembra, oktobra letošnjega leta in eh, bo služilo kot dodatni vir informacij za poročilo, ki ga bomo predstavili vam kot Evropskemu parlamentu in pa tudi svetu. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Riz. Tiene ahora la palabra. Hvala lepa. Besedo dobi gospa McGuinness. Very much, Chair. Um... Hvala. Hvala komisiji za koristno predstavitev trenutnega stanja. Jaz se že dolgo postavljam vprašanja v zvezi s tem. Vemo, kaj se dogaja v ZDA. Dobro je, da je direktiva o tobačnih izdelkih vključevala tudi e-cigarete, ampak ne v celoti. V predstavitvi se mi je zdela informacija o velikem številu mladih, ki kadijo elektronske cigarete. Zanima me, če je to njihova prva izkušnja, torej so takoj začeli za e-cigaretami ali so prej. Uh, kadili navadne cigarete. Zanimivo bi se mi zdelo to vedeti. To, kar se je zgodilo v ZDA, je zelo zaskrbljujoče. Zavedam se dejstva, da so nekateri vidiki ti, te direktive v pristojnosti držav članic. Morda bi morali razmisliti tudi o večji harmonizaciji na področju CBD-ja, okusov in tako naprej. Um, bi morali tukaj poskrbiti za harmonizacijo na evropski ravni? Oziroma, ali obstajajo kakšni dokazi v zvezi z navadami uživalcev e-cigaret, ki bi zahtevali določene spremembe zakonodaje? Presenetljivo je, kako hitro so se razširile e-cigarete, praktično čez noč. Um, tako da sedaj tudi nimamo pravzaprav dovolj informacij o tem. Prejšnji teden sem brala zanimivo raziskavo eh, iz irske porodnišnice in pokazalo se je, da so dojenčki mater, ki kadijo e-cigarete, enako veliki kot eh, dojenčki mater, ki nikoli niso kadile. To sicer ne pomeni, da moramo promovirati e-kajenje za nosečnice, ampak eh, Zdi se, da e-cigarete v tem uh, pogledu niso um, škodljive. Vesela sem, da smo slišali to predstavitev. Mislim, da moramo tesno spremljati te, te smo bi morali spremljati, kaj se dogaja. Nihče ni mogel predvideti, da se bo 25 odstotkov mladih eh, lotilo e-kajenja. Morali bi nadzorovati vse segmente družbe, predvsem tam, kjer eh, niso znane informacije o tveganjih povezanih z aromami, ki jih dodajajo e-cigaretam. Pravzaprav je. Yeah obžalovanja uredno, da moramo dejansko najprej preučiti situacijo na terenu, zato da bomo lahko sprejeli ustrezno zakonodajo v zvezi z e-cigaretami, ampak bojim se, da drugače pač ne bo šlo. Hvala lepa, sedaj pa Peter Lize. Hvala, gospod predsedujoči, zahvaljujem se komisiji. Bi pa že želel. Uh, izvedeti, kaj točno se je zgodilo v ZDA. To je vprašanje, ki um, skrbi številne evropejce in na to ne morete odgovoriti, ja bomo enkrat spomladi naredili raziskavo o tem. Generalni direktorat Sante mora že danes vedeti, kaj se je zgodilo, kaj je šlo narobe, zakaj je toliko ljudi utrpelo škodo zaradi e-cigaret in morali bi poskrbeti za to, da se v Evropi to ne bo ponovilo. Zato bi morali poskrbeti že mesece potem, ko je prišlo do tega incidenta v ZDA in eh, potem, ko je tudi parlament zastavil vprašanje v zvezi s tem. Mislim, da bi morali končno slišati odgovor o tem. Morda obstaja tukaj v dvorani kdo drug, ki ima kaj več informacij o tem? Danes smo uh, razpravljali o tveganjih za pojav raka. Odgovor je bil ta, da 50 odstotkov primerov raka nastane zaradi kajenja. Ni pa bilo nič kaj rečenega o e-cigaretah. No, če imamo sedaj priložnost, da se borimo proti raku in če bi lahko težki kadilci prešli na e-cigarete, potem tega ne smemo ovirati, ampak moramo to spodbujati. Istočasno pa moramo jasno povedati, da je treba narediti vse za to, da mladi sploh ne bodo začeli kaditi ne e-cigaret in ne navadnih cigaret. Uh, Eh, gospod predsedujoči, saj imamo veliko časa, verjetno bomo končali pred pol sedmo, zato si bom tudi vzel uh, dovolj časa, da nekaj povem o tem. Torej, 50 odstotkov primerov raka povzroči kajenje in če je možno, da z e-cigareti znižamo to tveganje, nihče ni dokazal, da bi e-cigareti povzročali raka, torej to področje moramo raziskati. Uh, ne smemo pa ljudi navajati na izdelek, ki predstavlja mogoče kakšna druga zdravstvena tveganja. Torej, ali, to, ali smo to zdaj obvladali oziroma je treba nujno ukrepati? Hvala, gospod Lise. Res je, časa imamo dovolj, tako da bom tudi drugim govornikom dal več časa za govor. No, najprej se bom pa oglasil jaz v imenu SD. Torej, v zadnjih mesecih smo slišali o primerih smrti zaradi e-cigaret v ZDA. En primer se je zgodil tudi v Belgiji. Med 2011 in 2018 se je delež mladih, ki kadijo e-cigarete v ZDA, povečal iz 1,25 odstotkov. V Španiji je Ministrstvo za zdravje Eh, objavilo podate, podatek, da v Španiji um, 15 eh, odstotkov mladih med 14 in 18 let kadi e-cigarete. Eh, se pravi, nujno je preučiti vpliv teh izdelkov na zdravje. Jasno je, da evropska zakonodaja v tem trenutku ni prilagojena podatkom v zvezi z e-cigareti. V Evropski uniji imamo sedaj eh, strokovno skupino za e-cigarete in eh, ta skupina je ugotovila, da tekočina, ki vsebuje kalabidiol ali pa CBD, eh, je lahko škodljiv za zdravje. Prav tako je bilo ugotovljeno, da obstaja pravna vrzel v zvezi z tekočinami za polnjenje e-cigaret, eh, saj ti niso pokriti v direktivi o tobačnih izdelkih. In tudi, ko gre za davke na cigarete, je komisija sama ugotovila, da ta direktiva več ni primerna za pojav novih tobačnih izdelkov. E, torej, tu bi se morali ukvarjati z vplivom na zdravje, na okolje, z obdavčenjem e, e-cigaret, morali pa bi vse skupaj povezati tudi z novo agendo za boj proti raku. E, torej, to velja tako za nove tobačne izdelke, pa tudi za nove izdelke brez nikotina. Komisija je sama identificirala določene pomankljivosti v tej direktivi, zato me zanima, če nameravate zakonodajno ukrepati proti CBD in če se boste soočili z pravno vrzeljo, ki so jo identificirale države članice v zvezi z, e -tekočinami, z, z tekočinami za polnjenje e-cigaret brez nikotina. Gospa Triljetna, naslednja. We'll Hvala. Govorila bom v imenu Frederik Ries, ki je poročevalka v senci v zvezi z direktivo o tobačnih izdelkih. Ona bi želela komisiji zastaviti nekaj vprašanj. Ampak najprej samo ena pripomba v zvezi z eh, možnimi škodljivimi učinki kateregakoli izdelka. Če govorimo o raku, je treba učinek toksične sestavine spremljati deset let, da vidite, kakšen točno njen, eh, je njen učinek. V tem trenutku torej nimamo dovolj informacij, morda nima smisla, da komercializiramo proizvod, če še sploh ni preteklo to desetletno preizkusno obdobje. Torej, vprašanja Frederike Ris. Ali lahko komisija potrdi, da v Evropi ni bilo poročano o um, pljučnih boleznih, o katerih so poročali v ZDA in so povezani z eh, e-cigaretami. Eh, ali namerava komisija v prihajajočih mesecih sprejeti pobude za to, da industrija e-cigaret ne bi kot ciljno publiko naslavljala predvsem mlade. Potem eh, e-cigarete z eh, okusom naj bi prispevale k zmanjšanju števila kadilcev navadnih cigaret. Ali ima se kakšen podatek v zvezi s tem? in uh, ali lahko potrdite, da namerava komisija v svoji novi strategiji za boj proti tobaku in e izdelke promovirati kot nekaj, kar ima manj škodljive učinke kot pa klasične cigarete. Hvala lepa, zdaj pa gospa Bajne iz ID, gospa Benoit. Benoit. U tretje gre rado. Monsieur le Président, mes chers collègues, la consommation de tabac a diminué de 6 points entre 2006 et 2000. Poraba tobaka je upadla za 6 odstotkov skladno z eurobarometrom. E-cigarete so dokazano učinkovito sredstvo za zmanjšanje uporabe tradicionalnih cigaret. E-cigarete so v Franciji prepovedane od aprila leta 2010 v nekaterih javnih prostorih, naprimer v šolskih institucijah, ustanovah in menimo, da je to nekaj, kar bi bilo treba podpreti. Številne tekočine, ki niso skladne z evropskimi standardi, so zdaj tudi v prostem pretoku v Evropski uniji in to vodi v številne primere zastrupitve in intoksikacije. Na to pa še uporaba droge, ki se imenuje Budabu to je izvleček kanabisa, ki je že privedel do več primerov smrtnih žrtev. Mislim, da bi morali obsoditi te nezakonite proizvode znotraj šengenskega prostora in obsoditi tudi nezakonito trgovanje za drugo Budabu. Hvala. Hvala. Gospa Riva si zeleni. Merci. Hvala lepa. Kot je povedala Evropska komisija, mislim, da moramo ločevati med ogrevanjem tobakom in e-cigareto. Gre za dva ločena proizvoda. V primeru ogrevanega tobaka gre za vsebnost tobaka in tukaj bi morali uporabljati isto zakonodajo in iste davke kot v primeru tradicionalnih cigaret ali pa zvitih cigaret. Obdavčitev v primeru e-cigaret pa bi morda lahko prilagodili temu, kar je bilo storjeno v Litvi. Zelo malo je bilo prenovitve v smislu obdavčitve tobačnih izdelkov. Je pa to pomembno. Kakšen je bil namen Evropske komisije v naslednjih mesecih v povezavi s tem? Zanimivo se mi zdi vzpostaviti povezavo med e-cigaretami in zdravjem in spominjam se razprave iz leta 2014 o direktivi o tobaku. Takrat sem pozivala k temu, da se mi zdi nenormalno, da so e-cigarete zdaj postale nek banalen, nepomemben vsebinski element. Zelo malo vemo o kemičnih komponentah, ki se uporabljajo pri e-cigaretih. Prav tako so tukaj prisotni nekateri ostanki pri izgorevanju tudi različni učinki pri kajenju se seštevajo. Sama sem se pogovarjala tudi s strokovnjaki iz tega sektorja, ki pravijo, da tudi sami marsičesa še ne vedo o realnih posledicah svojih izdelkov. In zato se mi zdi, da v smislu prenovitve te direktive bomo morali biti veliko bolj drakonski, strogi in obenem bomo morali oblikovati nekoliko bolj stroge zahteve. Preveč smo popuščali. Evropska komisija pravi, da se opira na znanstvene dokaze. Mislim, da moramo poštevati tudi, koliko je tistih, ki so zboleli. Več kot deset tisoč bolnikov smo identificirali v Belgiji, pa tudi več mrtvih. Zakaj smo torej oblikovali to direktivo o tobaku? Zato, da bi zmanjšali porabo med mladimi. Kaj pa smo ob enem odobrili? Odobrili smo uporabo arom najbolj privlačnih okusov, da bi ponovno privabili mlade k vapingu, k kajenju e-cigaret. Tukaj smo po eni strani omejili kajenje tradicionalnih cigaret, po drugi strani pa smo spodbudili mlade k uporabi e-cigaret. Toliko je mladih, ki trenutno torej kadijo e-cigarete. Nekateri sicer pravite, da lahko uporabniki cigaret nehajo kaditi, potem se preusmerijo na e-cigarete, kar je bolje za njih. Pri mladih pa gre tukaj za nekaj čisto drugačnega. V čigavo korist zdaj delamo, v korist proizvajalcev tobačnih izdelkov. Bolj strogi moramo biti. Oglejte si, kakšna situacija je v ZDA. Prepovedali so uporabo arom, okusov. Morali bi Evropsko komisijo pozvati k temu, da prepove uporabo okusov. Sicer ne bomo odvrnili mladih. Potem so govorili o tem, da bi morale države članice o tem presojati. Francija je druga največja uporabnika e-cigaret po ZDA. Dve molekuli, molekuli sta problematični v teh tekočinah, v e-cigaretah, acetil in pa še ena substanca. Diacetil je Francija prepovedala zaradi tega, ker je ugotovila, da povzroča težave pri zdravju pljuč. Franciji ste torej podelili to pristojnost, sicer ima svoje agencije in strokovnjake, kako pa je v drugih državah članicah. Mislim, da bomo spodbujali uporabo teh snovi, če tega ne bomo regulirali. Ali bo Evropska komisija torej sprejela bolj stroge ukrepe za to, da bo poskrbela za ustrezen nadzor na to situacijo. Torej, če ne nameravate prenoviti direktive o tobako, kako bomo za to poskrbeli? moramo biti bolj strogi, če želimo odvrniti mlade od kajenja e-cigaret. Potrebujemo več študij o teh aditivih pri e-cigaretah. Zakaj prihaja do smrti v Združenih državah? Zaradi tega, ker si tam uporabniki sami mešajo te substance, te snovi. To je nekakšna personalizacija e-cigaret. Veliko bolj strogi moramo biti, saj je to nevarno. Je pa mogoče veliko informacij in pa informacij, izdelko naročiti tudi preko spleta. Tudi tam bi morali to trgovino nadzorovati. Hvala. Ja, ne bomo omeljevali časa, ampak vseeno ni treba, da govorite dlje kot komisija. Sedaj pa v imenu EKR, gospod Fioki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem eh, inženir, zato bi si želel nekaj več eh, natančnejših podatkov. Jaz sem prebral 24 akademičnih eh, raziskav o kajenju e-cigaret. In dejansko bi lahko rekli, da lahko tam najdemo vse in pa nasprotno. Tako da preden bomo sprejeli odločitev, bi morali imeti zanesljivo znanstveno študijo o tem, zakaj tukaj gre. Lahko e-cigarete uporabljamo za zmanjšanje pojava kajenja oziroma ali s tem škodimo najstnikom, ki jih um, spodbujamo k kajenju e-cigaret. Skratka, mislim, da nam manjka znanstvenih študij v zvezi s tem. Hvala lepa. Zadnji govor, zadnja govornica je gospa Šaldemose. Govorila bom angliško. Razumem, da je težko v komisiji sprejeti odločitev o tem, kako ukrepati, saj ni pravih, eh, zanesljivih, znanstvenih dokazov o posledicah kajenja e-cigaret. No, večina združenj za boj proti raku priporočajo strožji pristop, ko gre za e-cigarete in pa druge izdelke brez nikotina. Mm, ali komisijo to ne spodbudi k ukrepanju. Morda bi bilo boljše, če bi poskrbeli za skupni evropski pristop. Eh, morda bi ta pristop morali utemeliti na previdnostnem načelu. Morda bi morali e-cigarete celo prepovedati. Če bomo kasneje imeli nekaj več znanja o tem, pa bi lahko spet uh, razmislili o možnosti e-cigaret, če se bo pokazalo, da niso škodljive za zdravje. Torej, kaj menite o tem, da Združena za boj proti raku menijo, da bi tukaj morali biti bolj strogi, ko gre za e-cigarete? Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo spet predstavniku komisije, gospodu Risu. Hvala lepa skušal bom kar najbolje odgovoriti na vaše vprašanja in pomisleke. Gospa Guteland. No, ko gre za statistiko, smo se oprli na študijo Eurobarometra iz leta 2017. Spraševali ste o informacijah o razširjenosti e-cigaret med mladimi. Ja, sedaj smo že. Leta 2020, zato so se podatki uh, nekoliko spremenili, no nismo pa uh, ob pripravi raziskave preučevali, ali so mladi predtem kadili navadne cigarete oziroma ali je uh, bil njihov prvi stik za kajenjem kajenje e-cigaret. No, kar se tiče naše direktive o tobačnih izdelkih, komisija je najprej predlagala veliko bolj restriktivne ukrepe v zvezi z e-cigareti, potem je bil upravljen celoten postopek. Uh, In končali smo pri rešitvah, ki so predvidevale harmonizacijo na evropski ravni in pa individualne ukrepe držav članic. Incidenti v ZDA so številne države članice prisilili v to, da so začele to zadevo jemati nekoliko bolj resno. Omenili ste že razpravo o prepovedi aromatiziranih cigaret v ZDA. To se je že zgodilo tudi v nekaterih eh, naših državah članicah. Mogoče se, bo tem, se jih bo tem pridružilo še več. Videli smo tudi sporočila staršem in otrokom o tem, kakšne so posledice e-cigaret v nekaterih šolah in druge. Eh, prav tako imamo nove določbe na področju eh, embala, eh, embaliranja, obdavčevanja in tako naprej. Skratka, tukaj se stvari hitro spreminjajo. No, ko gre za raziskave, skuša znanstveni odbor zbrati kar največ možnih dokazov eh, iz raziskav držav članic, iz raziskav na evropski ravni, na podlagi našega sodelovanja z pristojnimi organi v ZDA, na japonskem. Torej, mi že zbiramo dokaze v zvezi s tem. Eh, tukaj ne gre samo za evropski problem, ampak za globalni problem. Usporedno se s tem ukvarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Skratka, zbiranje dokazov je v teku, No in tukaj bomo morali pač poskrbeti za neko ravnotežje, preučiti dokaze in se odločiti o tem, kaj deluje in kaj ne. Znanstvenemu odboru smo zastavili tudi vprašanje v zvezi z prenehanjem kajenja. Ali ljudje raj, eh, lažje nehajo kaditi zaradi et cigaret ali ne? Tudi v zvezi s tem je bilo objavljenih veliko raziskav in člankov, ampak dokončnega odgovora na to vprašanje še nismo dobili. No, komisija seveda upošteva stališča sveta in parlamenta. Mi lahko poskrbimo za določen okvir, No, ocenjujemo tudi to, kaj se je zgodilo v ZDA. V ZDA ni bilo znano od vsega začetka, kako oceniti incidente v zvezi z e-cigareti. Tudi klinični dokazi niso bili um, dokončni, niso vedeli, kako se ti incidenti eh, točno povezujejo z eh, proizvodom. Na koncu so ugotovili, da je verjetno šlo za kombinacijo uporabe vitaminov v tekočinah ter prisotnosti kanabisa istočasno. containers were different, you know, in Europe. Tudi eh, velikosti vložkov so se razlikovali od ene cigareta do drugega. V Evropi je to že regulirano, ne dovoljujemo večjih vložkov, ki so dovoljeni v ZDA. Skratka, potrebnih bo še nekaj raziskav. V Evropi smo vzpostavili sistem opozarjanja. Torej imamo sistem RAPEK, kjer nadzorujemo potrošniške izdelke. Uporabljamo tudi sistem za nadzor nad zdravstvenimi tveganji, No in v glavnem je šlo pri sumljivih primerjih za primere izdelkov, ki so bili uvož, uvo, eh, uvoženi iz ZDA. Skratka, situacija je pri nas drugačna kot v ZDA. Uh, so, what, uh, what kind of kakšne so vrzeli v državah članicah. Države članice izvajajo to zakonodajo na svoj način, no ampak večkrat se tudi sestanejo z skupinami strokovnjakov in izmenjavajo stališča o tem, kako se izvaja uh, prehodno zakonodajo v zvezi z e-cigareti, pa tudi z drugimi novimi tobačnimi izdelki, ko gre recimo za oglaševanje ali pa dejanje tobaka na trg. Mi torej skušamo zagotoviti izmenjavo znanja. Države članice se morajo učiti druga od druge in ob tem jim mora, pri tem jim mora pomagati tudi prehodna zakonodaja. Skratka, pa moramo, pre, eh, hkrati pa moramo preučiti, kako deluje trg, kakšna je potrošnja teh izdelkov in tako naprej. Na trgu imamo 253 eh, obvestil o teh izdelkih. Ne gre samo za e-cigarete, ampak tudi za druge izdelke ki jih želijo ponudniki uporabiti v kombinaciji z e-cigareti. Tukaj gre torej za veliko variacijo izdelkov. How this product can access uh, single market? As I explained, uh, the every. Kako lahko izdelek vstopi na naš enotni trg? Pojasnil sem, da mora vsak proizvajalec, ki želi dati izdelek na trg, o tem obvestiti pristojne organe. Uh, ni možno začeti prodajati ta izdelek brez kakršnih koli informacij. Torej, proizvajalci morajo dati na razpolago informacije o izdelku in države članice lahko potem ocenijo, ali je ta izdelek primeren ali ne, lahko tudi zastavijo dodatna vprašanja, zahtevajo dodatne dokaze. Lahko vprašajo proizvajalca, kakšne informacije imajo na podlagi raziskav, ki so bile izvedene, recimo v ZDA. Gospa Rivasi, ja, eh, ogrevani tobačni izdelki so tobačni izdelki, to ni isto kot e-cigarete. To je pomembno tudi ne na vse zadnje za vprašanje obdavčevanja. Mednarodni odbor za obdavčevanje se je odločil ogrevane tobačne izdelke uvrstiti v isto skupino kot e-cigarete. In zato smo sprožili to vprašanje s pomočjo FTC, zato da bi razumeli, kakšna točno je klasifikacija teh izdelkov. Želimo si, da bi dobili odgovor od FTC, tudi zato, da bi lažje odločili o tem, tudi na podlagi globalnih informacij o ogrevanih tobačnih izdelkih in pa drugih eh, inovativnih tobačnih izdelkih. Gospa Guteland je vprašala, ali ne bi bilo morda smiselno prepovedati e-cigarete. Ja, nekatere države so se tako odločile, recimo Indija. No, mi v tem trenutku ne predvidevamo prepovedi e-cigaret. Tukaj pač moramo upoštevati načela sorazmernosti in pa druge, druga načela. Ali bi lahko hitreje napredovali? No, kakor veste, mora komisija biti varuh zakonodaje, pogod, mora se odzvati v nujnih situacijah, prav tako pa mora poskrbeti za izmenjavo informacij med državami članicami. No in to počnemo. Mislimo, da so sedaj države članice bolj pripravljene ukrepati. Ti incidenti v ZDA so bili dodatna spodbuda za to. No, končno odločitev od tem, kaj narediti, pa bomo sprejeli na podlagi dokazov v prihajajočih mesecih. Pred pomladjo vam bomo predstavili tudi poročilo o izvajanju direktive o tobačnih izdelkih in takrat bomo imeli verjetno nekaj več informacij tudi o tem, kako postopati v primeru e-cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Hvala lepa. Sedaj pa točki 16 in 17 na dnevnem redu. Gre za dve posebni poročili računskega sodišča. Za poročilo o evropskih okoljsko-ekonomskih računih in pa o schemi ETS v Evropski uniji. Najprej dajem besedo Žual Figredi v imenu računskega sodišča. Predstavil bo prvo posebno poročilo. Chairman, um... Hvala, predsedujoči. Najprej se lepo zahvaljujem odboru za okolje za povabilo. Hvala, da ste povabili Evropsko računsko sodišče, da predstavi svoje posebno poročilo o evropskih okoljsko-ekonomskih računih, pa tudi o emisijah toplogrednih plinov v Evropski uniji. To poročilo bomo predstavili nekoliko pozneje. Najprej to prvo posebno poročilo. Prvo vprašanje, na katero bi želel opozoriti, je. The first question I would like to raise and also to, to give an answer is why did... Torej prvo vprašanje, na katero bom priskrbel tudi odgovor, zakaj smo izvedli to revizijo. glavni odgovor je, da so evropski okoljsko-ekonomski računi pomemben vir informacij za oblikovanje okoljskih politik, med katerimi so trajnostni razvojni cilji, pa tudi teh sedem akcijskih načrtov za okolje. Kot evropski poslanci prav gotovo veste, da so posodobljene in zanesljive informacije bistvenega pomena, če želimo spremljati napredek po poti trajnostnega razvoja. In okoljsko-ekonomski računi nam ponujajo statistični okvir, ki opisuje razmerje med okoljem in gospodarstvom. Kakovost in relevantnost okoljskih računov pa so bistvenega pomena tudi v smislu zagotavljanja čim večjega učinka politike. Še nekaj je povezano z razlogi za to revizijo in sicer več različnih vidikov, ki so povezani s tem. Upoštevati moramo naprimer vloge in odgovornosti pristojnosti različnih deležnikov na ravni Evropske unije. Vsi ti deležniki imajo specifične vloge in odgovornosti v smislu delovanja znotraj statističnega okvira. Še na nekaj sem želel opozoriti, kakšno vprašanje smo zastavili in kako smo obravnavali odgovore pri tej glavni reviziji. Naše glavno vprašanje je bilo, ali je komisija vzpostavila, upravljala za evropskimi okoljsko-ekonomskimi računi na ustrezen način in zato, da bi dobili odgovor na to vprašanje, smo ocenili, kako je komisija spremljena razvoj teh računov in ali je s tem dosegala tudi cilje oblikovalcev evropske politike. In v povezavi s tem bi vam rad predstavil tudi glavne ugotovitve. Kaj smo ugotovili? Naša prva ugotovitev je naslednja. Opazili smo, da je strateški okvir za evropske okoljsko-ekonomske račune nekaj, kar je še vedno pomankljivo. Ta okvir še vedno ni celovit. Evropska komisija ni zbrala, celovitega nabora okoljsko-ekonomskih računov na osnovi podatkovnih potreb. Prav tako nimamo nobenega dokumenta, v katerem bi bili navedeni srednjeročni in dolgoročni podatki, ki jih potrebujemo za oblikovanje politike in spremljanje politike. Upozorili smo tudi, da potrebe okoljsko-ekonomskih računov niso jasno navedene. Vse to, kar potrebujemo za oblikovanje politike in spremljanje torej. Prav tako smo opazili, da strategije komisija ni dopolnila s celovitim akcijskim načrt. Sicer je bila predlagana strategija za okoljsko-ekonomske račune, vendar pa komisija ni predstavila celovitega strateškega načrta za izvajanje in doseganje teh ciljev. Opazili smo tudi, da so zaporedne strategije ponavljajo nekatere strateške cilje več kot deset let. Drugi sklop ugotovitev je povezan s pomankljivostmi, ki smo jih opazili. Gre za pomankljivosti pri izvajanju teh računov njihova relevantnost pri oblikovanju politike je bila zmanjšana. Komisija je izvajala modele brez ustrezne ocene stroškov in koristi. Opazili smo tudi, da je izvajanje tega modela trajalo približno 10 let. Pri tem komisija ni uporabila modulov znotraj vseh relevantnih političnih sklopov. Opazili smo, naprimer, da komisija modelov ni v celoti uporabljala pri spremljanju ključnih politik, naprimer vezanih na cilje trajnostnega razvoja in sedmi akcijski načrt za okolje. Nekateri moduli so bili poleg tega objavljeni ločeno in niso omogočali integriranega stališča. Ključni uporabniki alternativnih podatkovnih virov torej niso bili upoštevani pri tem. Potem pa še tretji sklop ugotovitev, podariti, bi želeli, da se Eurostat sooča z velikimi izzivi pri zbiranju pravočasnih, visokokakovostnih podatkov. Opazili smo, da se nekatere podatke objavlja bolj pogosto kot zahtevano, vendar pa komisija ni uporabila vseh možnosti, da bi objavljala informacije bolj pravočasno. Prav tako pa časovnica ni omogočala uporabnikom vnos podatkov, takoj ko so podatki postali razpoložljivi. Prav tako niso bile na voljo ustrezne informacije, da bi Eurosat preveril kakovost teh podatkov. Opazili smo tudi, da je Eurostat reševal težave, na katere so opozarjale posamične države članice. Ampak usmeritve glede metodoloških problemov lahko zahtevajo več let dela, s čimer je ta politika že na nek način ogrožena v realnem času. Oblikovali smo več priporočil za komisijo, večinoma so ta priporočila vezana na ugotovljene pomankljivosti. Komisija bi morala izboljšati prvič strateški okvir za podatke o evropskih okoljsko-ekonomskih računih. Prav tako bi morala komisija drugič izboljšati relevantnost modulov za oblikovanje politik. Tretjič, izboljšati bi morali tudi pravočasno vnašanje podatkov o evropskih okoljsko-ekonomskih računih. Z veseljem ugotavljam, da so službe Evropske komisije naše priporočila sprejele in dobili smo tudi že informacije o tem, da so začeli naše priporočila izvajati. To me veseli. Povedati moram, da je bil odziv, ki smo ga bili deležni od Eurostata in od GD in vi, odlično. To nam je omogočilo tudi to, da smo opravili revizijo. Najlepša hvala. Pred predstavitvijo drugega poročila bomo prisluhnili še generalnemu direktorju. Peter Welch, oziroma čaka nas druga predstavitev. Najlepša hvala za povabilo. Glede na naše pristojnosti, je seveda delo vašega odbora za nas zanimivo. Prečujemo tudi kmetijsko vprašanje, trajnostno uporabo naravnih virov, podnebno vprašanje, zdravstveno vprašanje, številne vidike, ki so povezani tudi z vašim delom. To bo zanimivo tudi za vaše razprave. Danes bom predstavil posebno poročilo, ki smo ga objavili novembra lani. Se mi zdi. Na levi strani tega grafa si lahko ogledate napredek. Napredek, ki smo ga dosegli do tega trenutka. Ko govorimo o emisijah toplogrednih plinov, so emisije CO2 seveda v osredju opazovanja, ampak upoštevati moramo tudi emisije metana, ki imajo pomembno ulogo pri situaciji in to bo prav gotovo veljalo za številne ugotovitve o tem poročilu. Tukaj je pregled oziroma diagram doseženega napredka. Dosegli smo veliko napredka, mislim, da nam bo uspelo doseči 20-odstotno znižanje emisij. se bomo morali v prihodnosti pa soočati z še veliko večjimi izzivi, ki bodo zahtevali tudi veliko več truda. To poročilo mislim, da je predvsem poročilo, ki povzema, da je sam proces pridobivanja teh statistik, kako preverimo, da so te statistike tudi zanesljive. Seveda smo se osredotočili na delo Evropske komisije, ki ga opravlja v sodelovanju z okoljsko agencijo v Köbenhavnu. Ukvarjajo se torej točno s tem, kar je za nas zanimivo. Mi se upiramo na podatke iz šestih držav članic, iz Nemčije, Češke, Italije, Francije, Poljske in Romunije. In seveda smo upoštevali tudi dobro delo, ki ga je opravil sekretarjat UNFCCC. Zdaj pa naše ugotovitve, najprej nekaj dobrih novic, po mojem mnenju. Komisija dobro preverja podatke skladno z kiotskim protokolom in smernicami IPCC-a. V marsičem pa počne še veliko več, dobili smo tudi informacije o oceni učinka Nuncijo 2. Noncio 2. Prav tako smo dobili nekaj podatkov o ugličnem odtisu. Kakovost podatkov se izboljšuje. Na začetku smo ugotovili, da bi bilo treba kakovost podatkov bolje ocenevati, zdaj ni več tako. Komisija in okoljska agencija zagotavljata tudi ustrezne usmeritve in priporočila. To so torej dobre novice. No, zdaj pa tisti sklopi ugotovitev, kjer je treba doseči še nekaj več napredka. Najprej LULUCF, mislim, da je to ena od manj pozitivnih zgodb, na katero bi želel opozoriti. To od leta 2020 ni več del ciljev, ampak v obdobju do 2030 to prav gotovo bo del ciljev. LULUCF bi po našem mnenju moral biti obravnavan na enak način kot druge vsebinske komponente, tako da bomo imeli dobro osnovo za merjene napredka do leta 2030. Na tem področju je kar nekaj negotovosti, prav gotovo ne največ negotovosti glede na zneske in statistike, ampak kar nekaj negotovosti je vezano na LULUCF. To pa je bistvenega pomena za prihodnost. Seveda je pomembno tudi, kako bo potekala raba zemljišč v prihodnosti, če želimo poskrbeti za ustrezno skladiščanje oglika. Videli smo tudi nekaj novih priložnosti za uporabo nove tehnologije, naprimer satelitsko spremljanje. O tem smo večkrat poročali. Let's, let's to, um, be... No, potem pa še nekaj ugotovitev v povezavi s prihodnostjo emisij toplogrednih plinov. Dobro je, da imamo evropske cilje, ki zajemajo vse emisije, razen seveda LULUCF v tem obdobju in to izuzema tudi pomorski sektor, o čemer ste se pogovarjali že nekoliko prej danes popodne. Imamo tudi časovnice in pa načrte za številna ključna področja, ampak zaenkrat ni nobenega načrta za kmetijstvo in pa LULUCF. Sta pa to bistveni področji, če si želimo izboljšav. Skladno z okvirem poročanja bi morala komisija poskrbeti tudi za ocene političnih ukrepov, ki jih sprejema. Ugotovili smo, da komisija poskrbi za ex ante ocene, torej predhodne ocene za, številno, za številne primere podnebnih ukrepov. Nekaj predhodnih ocen indikatorjev je bilo tudi približ, približno dveh petinah teh politik in ukrepov, ampak opazili smo, da takšnih ocene ne oblikuje v primeru nekaterih ključnih evropskih politik, naprimer pri ETS in kmetijstvu oziroma SKP. Naša priporočila so predvsej logična, na osnovi teh ugotovitev želimo svi okrepiti preverjanje znotraj sektorja LULUCEF skladno z drugimi sektori. Prav tako bi si želeli, da bi se komisija soočila za mednarodnim ladijskim sektorjem. Tudi strateški načrti za kmetijstvo so pri tem pomembni. Akcijski načrti SKP in pa LULUCEF morajo prispevati k doseganju ciljev do leta 2050. Prav tako bi morala Evropska komisija oceniti učinke UNFCCC na emisije znotraj vseh političnih sklopov EU. Nekateri ukrepi se seveda prekrivajo in Evropska komisija verjetno ne more poročati o vseh, ampak o teh ključnih ukrepih bi morala poročati. No, zdaj pa še strnjeno, nekaj zaključkov. Dobro je, da dosegamo mednarodne standarde poročanja in da se poročanje izboljšuje, se bomo morali pa soočiti z nekaterimi izzivi. Če želimo doseči ambiciozne cilje za Evropsko unijo in celotni planet, bomo, planet bomo morali poskrbeti tudi za nekaj sprememb v povezavi s tem, kaj merimo in kako o tem poročamo. To nam bo omogočilo boljši pogled tudi v oglični učinek nekaterih glavnih politik EU. Najlepša hvala. Hvala, gospod direktor. Želi kdo besedo v zvezi s tem? Gospa Spurek za SD. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Um, as you said, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči podnebne spremembe zaradi toplogrednih plinov, to je res eno najpomembnejših vprašanj našega časa. Evropska komisija je oblikovala več časovnic za te sektore, ki so odgovorni za večji delež emisij, ampak zaenkrat še nimamo potrobnega načrta za kmetijski sektor. Kljub temu, da Združeni narodi ugotavljajo, da industrijska pridelava poskrbi za več kot 14 odstotkov vseh toplogrednih emisij v Evropski uniji. In to je nekaj podobnega kot v primeru prometnih emisij. Če si želi komisija ambiciozno politiko znotraj zelenega dogovora, bi morala poskrbeti tudi za to. In o tem smo govorili tudi pri strategiji od vil do vilic. Za enkrat nimamo nobenih takšnih zavez v smislu zmanjšanja emisij. Zato me zanima, kako in kdaj Evropsko računsko sodišče namerava spremljati ta sektor tudi pri prihodnih revizijah. Hvala. Hvala, gospod Sullivan, za zelene. Eh, Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev. Imam vprašanje o merjenju CO2. Zdravi in odporni oceani bodo bistvenega pomena, če se želimo soočiti z podnebno krizo in krizo v biotski raznovrstnosti. Ocean absorbira 93 odstotkov vseh emisij oglika in zajema tudi več kot 30 odstotkov emisij CO2 vsako leto. Ali menite, da je potencial tako imenovanih modrih ekosistemov, kot so nekateri pomorski in vodni ekosistemi vključeni v te zahteve. Če bomo dobro razumeli potencial teh okolij, mislim, da bodo nacionalne vlade bolje razumele, kako pomembno je upoštevati tudi to pri zaščiti naših oceanov, zato da bi zagotovili boljšo biotsko raznovrstnost v prihodnosti. Novak. Hvala, gospa Novak za ELS. Besedo. Zahvaljujem se tudi za izčrpno in nazorno poročilo. Eh, vsekakor je za naše politike izredno pomembno, da imamo dobre statistične podatke, kajti ukrepe lahko predvidimo samo v primeru, če vemo, kje so problemi in potem iščemo prave rešitve veseli me tudi da ste pripravili ustrezne predloge in priporočila tudi za komisijo eh, me pa zanima ali se evropska komisija ustrezno odziva na vaša priporočila in jih potem tudi izpolnjuje seveda pa eh, želim da bi bili tudi podatki ki jih pridobivajo agencije realni eh, in pravi kajti državljani velikokrat bolj zaupajo mednarodnim raziskavam kot pa nacionalnim raziskavam. Zato je izredno pomembno, da so takšne raziskave verodostojne in zanesljive. Hvala, gospa Novak. Sedaj dobi besedo najprej gospod Figueiredo in potem gospod Welk. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem poslankam in poslancem za vprašanja. Peter Welch se bo odzval na vprašanja, ki zadevajo emisije toplogrednih plinov, Odgovarja pa tudi na vprašanje povezane z biotsko raznovrstnostjo in oceani. Prav gotovo vam bo lahko na nekatere vprašanje odgovoril. Jaz pa bi se odzval na te statistike, na kredibilne, zanesljive statistike in podatke. Kako se komisija odziva, kako se pripravlja na nove spremembe, kako se odziva na ta priporočila. Kot sem povedal, pri svoji predstavitvi, je Evropska komisija sprejela vsa priporočila, ki smo jih vključili v to posebno poročilo. Prav tako so nam dali določene informacije glede izvajanja teh priporočil. To je pomembno v samem procesu odločanja skličejo naprimer sestanek z direktori statističnih uradov na nacionalni ravni. In v času tega sestanka letos so naprimer že govorili in razmišljali o teh priporočilih. In skladno s tem so že začeli uvajati nekatere spremembe v ta okvir, gre torej za izvajanje teh priporočil na konkreten način. In ta priporočila so sprejeli tudi drugi, torej ne le Eurostat in GDNFI, ampak se ta priporočila zdaj prenašajo tudi na nacionalno raven, torej preko teh direktorjev statističnih uradov. Ti naj bi torej že poskrbeli za upoštevanje teh priporočil. Na to pa še nekatera vprašanja, ki zadevajo emisije toplogrednih plinov. Če mi dovolite, gospod predsedujoči, bo na to odgovoril moj kolega. Najlepša hvala. Prvo vprašanje, na katero bi se želel odzvati. Kaj bomo storili v prihodnosti v smislu spremljanja okoljskega in podnebnega okoljskih učinkov oziroma učinkov kmetijstva na okolje? Ne moram sicer obljubiti, kaj bomo objavili v prihodnosti, ampak upam, da bomo objavili nekaj v povezavi z učinki na biotsko raznovrstnost v naslednjih nekaj mesecih. Veliko je bilo vprašanj o emisijah toplogrednih blinov iz kmetijskega sektorja. Seveda bomo razmišljali tudi o tem, kako je to povezano z SKP. Tako parlament kot svet sta nas prosila, da razmišljamo tudi o tem, kaj se dogaja pri prehodu iz sistema 1 od 5 na 1 od 4 v smislu okoljskih zavez. Jaz mislim, da bi bilo res dobro oblikovati neko poročilo po zavi s tem v času naslednjih šestih mesecev. Zdaj pa oceani. Strašljivo je, koliko toplote absorbirajo oceani in morja. Osebno me skrbi, kakšne učinke bo to imelo. Razmišljati moramo seveda tudi o učinkih in negativnih posledicah za obmorske regije. O tem smo razmišljali, saj smo oblikovali tudi posebno poročilo o poplavah pred nekaj meseci, pred 18 meseci, se mi zdi, takrat smo obravnavali tudi te obmorske regije. No, o tem bomo še razmišljali. Na to pa še odzivi komisije na naše priporočila in ali se stvari izboljšujejo. Mislim, da smo dobili precej pozitiven odziv strani komisije. Splošno gledano lahko povem, da je komisija upoštevala naše predloge. Včasih se sicer zdi, da Evropska komisija ne želi sprejeti naših priporočil, ampak konkretno pri teh točkah so podprli to, kar smo jim predlagali in upam, da bomo s tem prispevali tudi k nekakšnemu koncensu glede bolj kakovostnega poročanja v prihodnosti. Hvala. Hvala obema, s tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Sedaj pa 19. točka, zadnja današnja, gre za izmenjavo stališč v zvezi z svenčenimi kroglami. V imenu komisije dobi besedo uh, gospod Petineli iz Generalnega direktorata za rast. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Najlepša hvala, da ste povabili komisijo k tej izmenjavi mnen, tako da lahko predstavimo trenutno situacijo na področju uporabe svenčenih krogel dve prosovnice smo pripravili, to je precej tehnična tema. Preden si ogledamo trenutno situacijo, skladno tudi za uredbo REACH, bi vam želel predstaviti nekaj tehničnih podrobnosti, ki nam bo izbol, omogočala boljše razumevanje. Najprej definicije, o čem govorimo. Puška je puška, katere cel se sproči od znotraj. Več peletov je torej v enemu saržerju in te se razširijo, ko zapustijo cel. Te puške se večinoma uporabljajo za lov in to lahko vidite tudi na levi strani tega prikaza. Na desni strani si lahko ogledate puško, ki uporablja naboje. Naboji so posamični vsega, projektili, izstrelki in to lahko vidite na desni strani, se pravi na levi šibroka, na desni puška. Now, uh, why we need to restrict the release of lead in the environment? Zakaj obravnavamo sproščanje svinca v okolje? Kot veste, je svinec visoko toksična snov. tako za divje živali kot za ljudi. Med 18 in 20 tisoč ton svinca naj bi se vsako leto sprosilo v okolje zaradi lova z svinčenimi kroglami. Torej, gre torej za to, kar je na levi strani tega prikaza. 4 do 5 tisoč ton izključno v mokriščih. Zastrupitev svincem pobije milijon vodnih ptic vsako leto v teh mokriščih in na osnovi preliminarne ocene lahko povemo, da And the 23 of... To povzroči veliko škode, tudi posredno izven teh mokriš. Evropska unija je del konzervatorija za ohranjanje mokriš. To je organizacija A dvojniva A. Odločili so se omejevanje in odpravo lova s svinčenimi kroglami v mokriščih čim prej. Veliko držav članic že ima svojo zakonodajo za omejevanje lova z svinčenimi kroglami, ampak tukaj ni zagotovljena neka dosledna zakonodaja. Različne ravni zaščite so torej zagotovljene. Ampak pogosto pride do okužbe področiti s tem svincem tudi čez mejno. Gre torej za evropsko vprašanje. Ne gre le za neposredno okužbo ali pa škodljive učinke svinčenih krogel, gre tudi za sekundarne škodljive učinke preko uživanja, naprimer divjačine, ki jo ujamejo lovci dve omejitvi poznamo v zakonodaji REACH, najprej omejevanje uporabe svenčenih rogel na mokriščih ali pa v okolici mokrišč. To zadeva le žibrovke na levi strani in to le na področjih mokrišč. To zahtevo se izvaja na precej dober način. Druga omejitev pa zadeva dva različna vidika. Uporabo in trženje svinčenih krogel. Ta omitev pa zadeva amunicijo, ki lahko vidite na desni strani in povzročajo ista tveganja. Gre tudi za nekatere vabe, ki jih lahko vidite na dnu strani. tega diapozitiva. Je pa delo na tem področju še vedno v zgodni fazi. Skladno za uredbo REACH lahko Evropska komisija zahteva EHO naj pripravi poseben dosje. Zdaj govorim o postopku. Gre torej za dosje za omejevanje teh dejavnosti. Torej komisija lahko EHO pozove, da pripravi ta dokument o omejitvi in to je torej izhodišče, začetna točka za omejevanje. To je torej prva faza. EHA na to na osnovi znanstvene ocene in ocene tveganja oblikuje mnenje. Pri tem sodelujo neodvisni strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice. Oblikuje torej mnenje o tveganjih in pa tudi socioekonomsko analizo. Na voljo imajo do približno 12 ali 14 mesecev za to, da izvedejo to znanstveno oceno. To izhodiščno mnenje, ki ga pripravi EHA, se na to obravnava v okviru javnega posvetovanja. Deležniki takrat lahko to pokomentirajo. Javno posvetovanje poteka preden se dokončno sprejme ta znanstvena mnenja. Po vseh teh korakih končno znanstvena stališča EHA posreduje na komisijo. Če je dokazano, da so bila opredeljena resna tveganja za okolje in človeško zdravje, čimer se je treba soočiti na ravni EU, komisija pripravi predlog za omejitev. Smo torej v peti vrstici te tabele kje smo zdaj v tem procesu priprave teh dveh omejitev. V primeru prve omejitve, ko gre za izključno uporabo svinčenih krogl v območjih mokrič, tukaj je ta proces že v zaključni fazi. To mnenje je že bilo pripravljeno in o tem se že pogovarjamo znotraj odbora REACH. Smo torej v četrti fazi znotraj te razpredelnice. Evropski parlament dobiva najnovejše informacije preko registra. Zaenkrat razprave na nacionalni ravni še potekajo in kolikor vem, še ni bil dosežen konsens za uspešno glasovanje v odboru Rič. Katera so glavna vprašanja, o katerih se pogovarjajo? Gre za isto vprašanje, o katerih ste govorili tudi vi v času številnih parlamentarnih razprav. Kakšna je definicija mokrišč? kakšna je velikost zaščitenih območij okoli mokrišč in kako ne bi se te predpise izvajalo. Torej smo v tej peti vrstici razpredelnice. Države članice naj bi torej v odboru lič o tem glasovali v naslednjih nekaj mesecih. Uporabili bomo regulativni postopek z preučitvijo možnosti upravičitvenega pridržka. To pomeni, da bo sta Evropski parlament in svet imelom čas treh mesecev za to, da preuči te ukrepe. V primeru, da bo imel svet ogovore, pa tudi Evropski parlament, Evropska komisija teh ukrepov ne bo mogla sprejeti. To se je že zgodilo prejšnji teden, ko je Evropski parlament, naprimer, nasprotoval predolgo glede ostanko svinca. Na to pa druga omejitev, ko gre za uporabo svinčenih krogel na drugih območjih, torej ne v mokriščih, pa tudi, ko se uporabljajo drugačni naboji kot pri šibrokah, tukaj je proces še v nekakšni zgodnji fazi. Leta 2019 smo zaprosili za pripravo tega dosjeja. Leta 2018 so namreč gotovili, da je bilo predloženih dovolj dokazov za dodatne zaščitne ukrepe pri uporabi svinca v tem kontekstu. Eh in dosej naj bi dobili oktobra letos in takrat se bosta sestala dva znanstvena odbora EHE, se pravi RAC in pa SEAK. Takrat boste začeli izvajati svojo analizo in organizirana bosta dva kroga posvetovanj tudi za deležniki. To mnenje naj bi komisija prejela najpozneje januarja 2021. Zaenkrat smo torej šele pri prvih teh vrsticah te razpredeljice. Takšno je torej trenutno stanje. S tem bom končal svojo predstavitev, sem pa na voljo tudi za vprašanja. Hvala. Muchas gracias, señor Petinelli. En primer lugar, por el Partido Popular Europeo tiene la palabra el señor Lies. Hvala, hvala lepa direktorju. Mislim, da kar zadeva prvi ukrep, je stvar jasna. Imamo mednarodno konvencijo in imamo že 24 držav članic, ki so zadevo začeli izvajati, tako da je jasno, da mora tudi Evropska unija to konvencijo izvajati, kajti kar zadeva mokrišča, je učinek na okolje lahko zelo daljnosežen. Kar pa zadeva nadaljne ukrepe, tu pa mislim, da moramo nekoliko izraziti drugačno mnenje, kajti eno so testi, ki se izvajajo v zaprtem okolju, ko gre za športno streljanje, to je ena zadeva. Eno so torej nevarnosti za okolje, drugo so nevarnosti za zdravje. Mislim, da se moramo lotiti zadeve z vseh koncev. Popolna prepoved uporabe svinca pri vsakem streljivu, ne glede na to, zakaj se uporablja, pa se mi zdi prekomeren ukrep in zato bi komisijo tu vendarle pozval k bolj uravnoteženemu predlogu in da se osredotoča na tista področja, kjer resnično lahko nekaj dosežemo, tako za zdravje kot za okolje. Hvala, gospod Lize, gospa Mekines, izvolite. Hvala, predsedujoči. Upam, da imam nekaj časa, kaj ti veliko vprašanje, ki jih Združenje lovcev na Irskem želi zastaviti komisiji preko mene. Hvala torej za sodelovanje vsem, tudi z mojim uradom, kar zadeva to vprašanje. Izpostavili ste tri zadeve, definicija mokrišč, eh, velikost. Omelitvenih oziroma uh, toponskih območij. To so vsekakor zadeve, ki so predmet zaskrbljenosti številnih lovcev na irskem. Eno od vprašanj so tudi izsušene mokrišče, morda se lahko lotili tudi tega. No, potem pa je dejstvo, da lovska bratovščina na irskem absolutno nasprotuje takšnemu popolnemu, takšni popolni prepovedi svinčenih nabojev. Kajti, če bomo prešli na jeklene naboje, bo to imelo posledice za dobrobit živali. Potrebne bi bile namreč spremembe samih cevi streljnega orožja, nisem strokovnjakinja, ampak tu so veliki pomisleki. In glavno stališče je, da to niso razmerno. Namreč ta predlog ne niso razmeren s tveganjem, ki jih predstavlja svinec v tej obliki. Zdi se, če da ta predlog ni deležen ravno splošne podpore in nekatera vprašanja, ki jih lovci izpostavljajo, so vsekako legitimna in zanima me, ali komisija lahko poda svoje stališče glede točk, ki sem jih tu izpostavila. Imamo tudi vprašanje glede tega, kako veliko je tveganje za človekovo zdravje in za okolje, tudi tu bi si želela več odgovorov. Lahko pa vam povem, kolegice in kolegi, da je to tema, ki je predmet velikanske zaskrbljenosti med lovci. Lovci običajno niso v stiku z menoj ali z drugimi poslanci iz moje države, ampak to pa je nekaj, kar se jim zdi resnično prekomerno in neustrezno. In resnično skušam najti ravnovesje med njihovimi pomisliki in okoljskimi ter zdravstvenimi pomisliki, ki, ki seveda obstajajo. In skušam razumeti, ali je ta predlog v dani obliki dejansko sorazmerno, da lahko komisija nekaj teh vprašanj izpostavi, še posebej dejstvo, da imamo očitno, da blokado nekje, ne le lovci v moji državi, ampak tudi v številnih drugih državah, namreč izražajo jasno zaskrbljenost. Hvala, gospa Mekines, za skupino SD. Um, uh, uh Gospod Čahim, hvala lepa, to je za nas zelo pomembno vprašanje. Kot pravi Svetovna zdravstvena organizacija, nimamo ravne, varne ravni izpostavljenosti svincu. Tako da upam, da lovski lobby ne bo razvodenil tega predloga. Mokrišča so izredno pomembna za na stotine vrst ptic, vključno z vodnimi pticami. In eh, na njih eh, ima zelo negativne posledice dejstvo, da vnašajo v telo ostanke teh eh, svinčenih izstrelkov in to posledično vodi tudi do zastrupitve drugega, druge divjadi, ki se prehranjuje za temi pticami ali pa eh, za ljudi. Količina svinca je med 1400 eh, in 1800 ton svinca na leto. Vse to izhaja iz statistike in tudi iz podatkov o športnem eh, streljanju. Zato se poskuša prepovedati uporabo eh, svinca, ne le na mokriščih, ampak tudi sicer posod po našem ozemlju. Sprašujem se, kdo skuša to delo blokirati, kajti jasno je, da napredek pri zakonodajnem delu ni dosežen. Hvala lepa za isto skupino, gospod Dali. Hvala lepa, gospod predsednik, dovolite mi, da izpostavim svoje pomisleke. Najprej hvala komisiji za to predstavitev. In ja, zavedam se, da obstajajo tveganja za okolje in človekovo zdravje, ki izhajajo iz uporabe svinčenih izstrelkov na mokriščih in blizu mokrišč. In moram reči, da se strinjam z argumentacijo Evropske komisije, ampak naj spomnim Evropsko komisijo na vašo lastno dikcijo v odstavku 19, ker izpostavljate, da mora biti ukrep ne le učinkovit, ampak tudi enostaven in pošten. Naj razložim, zakaj. Prihajam iz Malte, zelo majhen otok na sredozemlju. Okrog nas je seveda morje, imamo številne navdušence nad športnim streljanjem eh, lovce, tako kot posod druge, imamo tudi zbiralce streljnega orožja, ki jih tudi skrbi ta predlog. Kolikor sama razumem, morajo mokrišča, kjer lov ni dovoljen ostati zaščitena. Potem sem ugotovila, da je bistven problem pri definiciji mokrišč, na katerijo se naslanja komisija, kajti v osnutku uredbe jasno določate, da izhajate iz definicije mokrišč, kot jo določa konvencija Ramsar iz leta 1971. In ta konvencija v definicijo mokrišč vključuje vsa mokrišča, stoječe ali premikajoče vode, pa ne gre za sladkovodne, sla, eh, morsko, slano eh, vodne ali umestna zaledna območja. In to seveda ima lahko veliko vpliv tudi na majhne otoke, kakršen je Malta. Žal ta uredba ne upošteva specifike različnih držav članic. Na Malti je prepovedan lov, na mokrišču prav tako ne v morski vodi globine manj kot 6 metrov. Ampak to prehodno oziroma varovalno območje bo torej okrog večine otokov, ne da bi upoštevali velikost otoka ali grajenega okolja. In zato me zanima, kako komisija namerava lotiti se te teme, kajti to je vsekakor tematika, kjer za uravnilovko ne bomo mogli reševati te problematike za vse države članice na enak način. In tu še eno vprašanje. V osnutku komisija trdi, da so široko razpoložljive alternative svincu, ki so tehnično primerljive in tudi cenovno primerljive primerljive. Meni športni strelci pravijo, češ da to besedilo določa, da obstoječe orože lahko prenese izstrelke brez svinca in zanima me, na kakšni podlagi eh, to ugotavljate. Nekateri tudi trdijo, da večina svinčenih izstrelkov konča prav, v ponovni uporabi in tega komisija sploh ne upošteva, zanima me vaše mnenje s tem v zvezi. Prav tako lastniki športnega orožja trdijo, da bi prehod na drug material, torej ki ne bo svinec, pomenil, da bo večina obstoječega orožja širom EU praktično neuporabna. Kakšen je protiargument komisije s tem v zvezi? Hvala. Hvala, gospa Dali, v imenu skupine Renew, gospod Torvalds. Hvala, predsedujoči kot prva pripomba. Sam sem vesel lastnik, srečen lastnik šibroke kalibra 12. Dal mi ga je moj eh, tast, je rekel je, ne, ne delim žene ali česa drugega, ampak puško ti pa predajam. No, danes seveda ne bi niti v sanjah lovil pomorskih ptic, kajti imamo dolgoleten dogovor med eh, Evropskim združenjem lovcev, ki ne uporabljajo svinčenih izstrelkov za lov v mokriščih torej v mokričih se ne uporablja svinca. Ampak, če bi lovil divjega petelina v finskih gozdovih in če bi uporabil šibroko z jeklenimi šibrami, in če tudi mislim, da dokaj dobro merim, čeprav smo verjetni, so verjetno mnenja drugačna, bi nekatere nekateri ti projektili nedvomno zadeli drevo, eh, kar pomeni, da si niti ena žaga na finskem več ne bi upala kupiti takšnega drevesa. Zato potrebujemo nek jasen odgovor tudi strani komisije, da se omogoči uporaba svinca v primerih, kjer eh, svinec ne povzroča takšnih težav, kot jih seveda da povzroča na mokriščih. To mislim, da bi bil nekakšen kompromis, ki bi ga lahko vsakdo, ki je razumen, sprejel. Hvala, gospod Torvalds, gospod Akrajnen v imenu skupine ID. Hvala, predsedujoči. Svinec je najboljši material za etičen lov in za športni lov. Če uporabljamo druge izstrelke, so ti A bistveno dražji, B povzročajo druge probleme. Zakaj torej? ocena ekonomskega učinka zadeva le lov, ne pa tudi druge vrste streljanja. V tem dokumentu se razmišlja zgolj o mokriščih eh, in se premalo upošteva tudi pojem varovalnih pasov. Mislim, da moramo tu imeti jasno prepoved zgolj ko gre za stoječe vode, e, to je sorazmerno. Gledajte, to je tista vrsta prepovedi, ki lahko funkcionira v e, velikih, e, redko posebnih državah, pa bo nemogoče takšno prepoved nadzirati in nihče ne bo vedel, kje so meje med zaščitenimi in nezaščitenimi območji. Strelišče je prav tako potrebno izuzeti iz področja uporabe, kajti za strelišče na finskem je potrebno predobiti dovoljenje, in kar pa zadeva druge snovi, ki se uporabljajo za izstrelke, te imajo druga tveganja, ki jih nosijo s seboj. Ravno iz okoljskih razlogov so pri številnih streliščih prepovedali jeklene izstrelke in tu še ni bilo ocene učinka. Potem pa je tudi vprašanje same industrije. Nekateri želijo preprosto arbitrarno prepovedati vsakršno orožje v Evropski uniji. Še par vprašanj za konec. Kdo bo povrnil strošek lastniku za orožje, ki na ta način postane neuporabne? stroški bi bili astronomski. In, eh, če bi kar vse vprek prepovedali svinčene izstrelke, je jasno, da bi bil to nek eh, brez, neka brezdoba prepoved, kajti vse države članice morajo potem same sprejeti ustrezno zakonodajo, preneči to zakonodajo, to pa je seveda lahko neskladno z ustavno ureditvijo v številnih državah in ne. Eh, obratno dokazno breme, ki ga predlaga komisija, tudi ni eh, primer dobre zakonodaje oziroma dobre zakonodajne prakse. Lovci, industrija, orožarska industrija, eh, celo vojska in eh, rezervna vojska bi tu trpela škodo. In zanima me, ali je to resnično ustrezno sorazmeren ukrep. Gospod Fjoki v imenu EKR. Hvala, predsedujoči. Spoštovalnim kolegom, ki tega ne poznajo, ne povem, da so možni tri ukrepi proti svincu. Eno je rič, drugo je omejitev na področju svincu mokriš, drugo pa je popolna prepoved pri lovu in ribolovu. Torej, kar zadeva proces izdaj dovoljenja v okviru riča, svinec je bil vršen na seznam zaradi velikanskih količin, ki so se uporabljale v Evropi, ampak ker skušamo izključiti svinec, ki se uporablja v baterijah, mislim, da bi morali vendarle spremeniti tudi kandidatno listo, kar zdaj je osebnost svinca v kovinah, kajti 85 odstotkov vsega svinca se porabi za baterije. Druga zadeva. Če tudi so bile upravljene določene družbeno-ekonomske študije glede svinca, pa je prepoved uporabe svinca v kovinski obliki kot eh, snovi, nekaj, kar bo v bistvu zadušilo nič cela 2 do nič cela 3 odstotka evropskega BDP-ja in ta industrija bo pač to vrstno proizvodno prisilila v Turčijo, Severno Afriko ali v ZDA. Torej tudi ta vidik je pomemben, kajti govorimo o tisočih delovnih mest. Kar pa zadeva procese omejevanja uporabe, Sam sem sodeloval v ZDA, ko je šlo za prepoved uporabe svinca v mokriščih. Pred 40 leti, mimo grede. Tako da vem, kaj funkcionira in kaj ne. No in eh, ZDA, ki ima številne slabosti, so pa zelo praktični, zelo pragmatični. Tam so rekli, ok, ne morete uporabljati svinca pri lovu na gosi in race. Pika. In to je bil konec zgodbe. In poleg tega so v bistvu nekaj resnega denarja namenili mokriščem. In uh, mokrišče v uh, eh, ZDA se širijo, ravno posledično že 40 let. Tako da ta omejitev v bistvu ni omejitev sama po sebi, ker se bo večina lovcev s tem strinjala. Problem pa je zelo negotova, je zelo široka definicija mokriš, tako da v bistvu zdaj lovce silite v to, da hm, z GPS-om uh, eh, strašijo na okrog, da vidijo, ali so zdaj na mokrišču ali ne. In eh, številne države, naj omenim uh, Italijo, pri nas je preprosta posest. Šibre z svincem, kaznivo dejanje, in potem izgubiš pravico do lova. Tako da to je zelo ne, nepravičen ukrep. In ko govorimo o prepovedi svinca, moramo govoriti tudi o športnem streljanju, na kar odpade več kot polovica svinca, za naboje v Evropi. Torej, kaj bomo prepovedali uporabo svinca, ko pa gremo na olimpijado, v ZDA bomo streljali z nečem drugim, ali bomo trenirali z enimi naboji tu in, in uh, streljali z drugimi naboji druge, ali bomo naše športnike silili v to, da trenirajo druge. Prav tako so številne, številne strelišča investirala veliko denarja v reciklažo svinca, plastike, eh, tarč. Tako da delajo nekaj dobrega za okolje in zdaj mi kot Evropa, kar nekaj rečemo, a ne, ne, ne bo šlo več. In mimo grede za svinec dobijo 900 evrov na tono, za jeklene izstrelke pa morajo dejansko plačevati. Tako da na ta način v bistvu eh, uničujemo tiste, ki reciklirajo ta material vsa ta leta in delajo nekaj dobrega za okolje. Zdaj, To je v bistvu stališče. Pri svincu nimamo nobenega problema z vsemi znanstvenimi študijami. Te so še posebej izkazale problematičnost svinca pri otrokih, ampak svinec lahko omejujemo, njegovo uporabo lahko omejujemo. Imamo veliko podatkov v zvezi z svincem in zato bi si vsekakor želel, da bi komisija obrala pristop, ki bo trajnosten in eh, tudi nekako umirjen, eh, zmeren, kajti ne želimo uničiti industrije. In še zadnja stvar, kot komisija se morate zavedati, da je prepoved uporabe svinca še posebej vplivalo na sredozemlje še posebej bo to vplivalo na najrevnejše kmete. Skratka, vsi ti ljudje, govorimo o milijonu lovcev, bodo to videli kot običajno birokratsko usiljevanje iz Brusla in sovražili bodo takšne ukrepe. In tega si nikakor ne želimo. In zato mislim, da je naša moralna obveznost, da pokažemo, da Evropa počne prave stvari za evropske državljane, ne pa obratno. Hvala. Hvala, gospod Fjoki. Gospa Novak, Eles. Hvala za besedo. Omejitev uporabe svinca v nabojih je vsekakor po mojem mnenju umestna in jo podpiram. Po mojih informacijah pa predlog komisije ne rešuje problema v celoti in ne rešuje problema na pravilen način predlog namreč naj ne bi omejeval uporabe svinca pri proizvodnji nabojev pač pa se osredotoča na dejavnosti ki takšne naboje uporabljajo končni uporabnik ne more poznati točne sestave nabojev pač pa mora proizvajalec skrbeti za to da bi se svinec v večji meri nadomestil z drugimi materiali Eh, nelogično in nejasno je tudi kako bi lahko te omejitve izvajali posamezniki ne da bi poznali sestavo nabojev v predlogu pa je tudi zelo nedorečen eh, nadzor nad izvajanjem eh, le tega tako da sprašujem komisijo ali to drži da je premalo vključen proizvajalec in se preveč obveznosti nalaga uporabnikom. Hvala, gospa Novak. Za skupino SD gospa Spruk. E, Spurek. Svinec je težka kovina. Ne razkraja se, temveč se nalaga v vodi, v tleh, v organizmih ljudi in živali in večje živali ubija. Še posebej je nevaren za nosečnice in otroke. Uspelo nam je ukiniti prisotnost svinca v gorivih, ampak še vedno je na voljo oziroma še vedno obstaja v nabojih. In naši lovci izstrelijo v okolje ogromne količine svinca, samo na polskem 400 ton na leto. In to gre v okolje, to gre v telesa živali in vsaj milijon ptic umre zaradi zastrpitve z svincem. Zato podpiram stariče komisije glede prepovedi uporabe svinca na mokriščih, ampak imamo vprašanje, na kakšen način bo komisija zagotovila, da vsega države članice tega ne bodo oslabile na ravni strokovnega odbora in kdaj lahko najprej pričakujemo širše prepovedi, da bomo zajeli tudi streljanje z svinčenimi naboji na vseh loviščih. Hvala lepa za EKR, gospod Berlato, izvolite. gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Žal ugotavljam, da je predstavitev komisije glede tega predloga dokaj zavajajoča in eh, izkazuje nekakšno averzijo do lova. Saj v lastnem predlogu izpostavlja podatke o smrti, oziroma poginu več kot milijona ptic na ozemlju, naj bi bilo 18 eh, tisoč ton svinca, eh, ravno kar smo slišali, 500 ton svinca. Skratka, lahko verjamemo, če hočemo, okresnica je drugačna. Če se te problematike eh, lotimo iz vidika ideološkega nasprotovanja lovu, potem je stvar rešena ampak tu gre za ideološko nasprotovanje proti dovoljeni eh, regulirani dejavnosti, ki je še kako nujna eh, za zagotavljanje ravnovesja med vrstami. Če torej želimo oceniti znižanje populacije vodnih ptic, ta izhaja ne iz eh, zastrupljene ptice, ampak zaradi krčenja habitatov. In na številnih vrstih, področjih Evrope še vedno obstajajo mokrišča, kjer lahko vodne ptice še naprej živijo, se hranijo, se razmažujejo. Ravno zahvaljujoč lovcem. Lov ni problem, lov je del rešitve. Govorim vam kot nekdo, ki dobro pozna to tematiko in eh, glede na to, kako lovci dobro upravljajo številnimi mokrišči, nam je uspelo ugotoviti, objektivno, da je populacija divjih eh, vodnih živali v porastu, ravno zahvaljujoč ohranjanju naravnih eh, habitatov. Kar zadeva uporabo svinca v streljivu, če pozim, pustimo zdaj ob strani ideološke vidike, zakaj se uporablja svinec? v streljivu, zato ker je svinec težek, mehak in se deformira, ko vstopi v telo živali in ima takojšen učinek. Žival ubije in jo ne podvrže nepotrebnemu trpljenju. Da je svinec se tako dolgo uporablja, ravno zato, ker je to balistična rešitev, ki je boljša od katerekoli druge vrste kovine. Seveda so bili opravljeni eksperimenti tudi z drugimi kovinami, z jeklom in drugimi, ki so bistveno trši in se ne deformirajo, ampak vse to povzroča velikanske rane, kajti žival ne umre na mestu, ampak pogine kasneje zaradi izkrvavitve bist, nekje na, na, na ozemlju, v oddaljenosti od kraja, kjer je bila žrtev ustreljena. Tako da slišali smo, koliko je svinca, ki se je uporabljal v gorivo. Pogosto prav tako srečujemo še vodovode napeljave iz svinca, ampak to marsikoga sploh ne zanima. Kar zadeva učinek na vodno divjat. Kar zadeva zastrupitev z svincem, lahko povem, da se vodne ptice hranijo z rižem, z drugimi vodnimi živalmi, z drugimi semeni in niso vajeni jesti svinčenih kroglic, tako da mislim, da si težko predstavljamo, da naj bi vodne ptice jedle velike količine svinca. Tako da svinec vstopa v telo teh živali, ko so ustreljene, ne pa da ta svinec kar tako malo jedo kar zadeva mednarodne sporazume, o teh smo že govorili v Italiji in v drugih eh, več kot 20 državah so ti sporazumi že podpisani. Ravno zato, da se poskuša prepovedati uporabo svinca na mokriščih. Eh, mokrišča se pogosto vključena tudi v mrežo Natura 2000 in v Italiji, naprimer, posod v območjih Natura 2000 ni dovoljena uporaba svinca ravno zato, da se ugotovi ali uporaba drugačne kovine za izstrelke lahko ocenimo kot bolj pozitivno. In ugotovili smo, da imamo v številnih državah pojav vračanja k svincu zaradi boljših balističnih in drugih eh, lastnosti v primerjavi z jeklom ali drugimi lažjimi materiali. če želimo takšen balističen učinek, ki ga potrebujemo. In eh, če bi želi doseči enak balistični učinek, bi morali bistveno povečati tudi količino smodnika v nabojih. To bi torej pomenilo, da bi morali spremeniti vse orožje, eh, zameniti vse cevi vseh obstoječih pušk, ki trenutno ne prenesejo uporabe streljiva z močnejšim polnilom, ki se zahteva za naboje z jeklenimi kroglami. In tu gre torej za neracionalen pristop, eh, zgolj zato, ker se želi arbitrarno in neupravičeno na nek način penalizirati mm, lovce širom po Evropi. Para terminar. No veo al señor Bondra por el mismo grupo. Gospod eh, Vondra za isto skupino ga ni v dvorani, zato bi se zdravil gospod Paulus. Thank you very much, chair. Um... Hvala lepa gospod eh, predsedujoči. Moram priznati, da sem nekoliko presenečen nad razpravo, ki tu poteka. Se kdo še spomni Margot Falkstrom? Margot Falkstrom je bila komisarka za okolje v času, ko je bilo podpisano tole. In tole je sporazum med FAC in Združenjem BirdLife, torej Združenjem med lovci in okoljevarstveniki. To je podpisal Žilberto Türkheim iz FACE in Mihajl Ranc. In ta dokument je datiran 2004. V tem dokumentu imamo odstavek, ki določa obe organizaciji, obe, ne samo BirdLife, obe, se zazemata za postopno odpravo uporabo svinca za lov na mokrišče širom EU eh, čim prej, najkasneje do leta 2009. In uh, danes zjutraj sem pogledala koledar, da vidim, da smo že leta 2020. In glede na to, da imamo sporazum, ki so ga podpisali lovci, moram reči, da sem nekoliko presenečena, da ta ista lovska združenja zdaj lobirajo za uporabo neurotoksične snovi, ki bi morala biti prepovedana že dolgo nazaj pri vseh nabojih. Tako da hvala lepa komisiji za to, da je ukrepala uh, glede svinca. Menim, da je skrajni čas da ohranimo naše okolje in da to snov izuzamemo iz najbolj občutljivih eh, območij, kajti če prisluhnemo znanosti, ne gre za to, ali je 4000 ton ali 5000 ton karkoli, ker ni varne ravni svinca. Pika. In ne vem, kako lahko potem nadzirate, kaj se bo zgodilo z izstrelkom, ki je bil streljen v mokrišču. In poleg tega, to ni industrija, ki bi jo bilo potrebno ščititi, da bomo ohranili na stotine tisoče delovnih mest. Tu gre preprosto za. Izstreljevanje nevrotoksičnih snovi za zabavo imamo jekleno municijo, imamo eh, streljivo z bizmuta in tako naprej. Mislim, da je potrebno vključiti države članice, veliko držav članic v EU je, kjer je uporaba svinca v mokriščih za streljivo že prepovedena in mislim, da moramo takoj ukrepati. Hvala lepa, je res gospod Melo. Começo com um conflito de interesses, que ao mesmo tempo me dá talvez um bocadinho de, Hvala. Torej, če se zazremo onkraj interes, eh, konflikta interesov, moramo povedati, o čem točno govorimo. Sam sem lovec, lovim v prostem času. Ljudje govorijo o svinčenih nabojih, ampak dejansko ne vedo, kaj to pomeni. Mi smo opustili predlog, ki ga je podala skupina v portugalskem parlamentu. To so zavrnile vse skupine. Socialisti, desnica, levica, celo komunisti so zavrnili ta predlog. In to je bilo dobro. Želel bi, da povabite eno samo osebo, ki je bila zastrupljena za svincem zaradi lova pripeljite to osebo sem ali pa mi vsaj pokažite slike. Slišali smo iz organizacije FACE, to je ena lovska organizacija, ki pa ne zastopa vseh. Ta organizacija mene ne zastopa. Svinec se ne uporablja samo v lovu, ampak se uporablja tudi v športu. Številni športni klubi danes eh, iz eh, zbiranja svinca celo eh, ustvarjajo dobiček in potem lahko ta svinec spet uporabijo. Tukaj gre pravzaprav za ideološko razpravo. Dansko ne govorimo o svincu. Svinec je prisoten v okolju v številnih oblikah, to je tudi v naših gospodinstvih, v naših javnih prostorih in v zgradbah. To, kar se dogaja tukaj, je to, da je to ideološka razprava tistih, ki so proti lovu. Imamo direktivo Natura 2000. Tudi tam je omenjen, eh, omenjen lov, no sedaj pa se osredotočamo na svinec. Številna podjetja v Evropi mm, pravzaprav eh, živijo od proizvodnje svinca. Gre za podjetja na portugalskem, v Španiji, v Nemčiji, posod po Evropi. Sprašajte se, koliko delovnih mest je na kocki. Zanima me tudi, pri čem se pravzaprav naslanjajo v tej študiji. Koliko je bilo avtorjev študije dejansko povezanih z eh, lovskimi organizacijami ali pa z državnimi organi, ki upravljajo področje lova. In ali mi lahko kdo pojasni, s čim bi lahko zamenjali svinec v eh, kroglah ali pa v strelnem orožju. Poznate kakšno drugo substanco, ki bi imela enako učinek kot svinec? Pa še nekaj bi vas vprašal. Torej, sprašujem parlament in komisijo. Eh, mislim, da se moramo soočiti z realnostjo in uporabiti zdrav razum. Zakonodaja, ki jo tukaj sprejemamo, ima dejanski učinek na ljudi. In potem imamo eh, urbane prebivalce, ki živijo v mestih in mislijo, da lahko svojo voljo usiljujejo vsem drugim. Ampak dejansko je večina površin v Evropski uniji ruralnega značaja. No in tudi ti prebivalci, ki Tudi ti prebivalci morajo na koncu biti predmet naše zakonodaje. Ko odločamo o svincu, moramo odločati na podlagi znanosti, ne pa zaradi nekakšnih utopij ali pa ideologije. Skratka, v parlamentu bi se morali sestati tudi z avtori te študije. Kdo je napisal to študijo, kdo je pri tem sodeloval in kdo ima dejansko strokovno podlago za to. Hvala lepa, gospod Melo. Vse. Gospod Vondra. Hvala. Kakor veste, tukaj ponavadi branim eh, Evropsko komisijo pred uh, skrajnimi pogledi številnih izmed poslancev. No, sedaj pa je drugače. Komisija je šla predaleč. Jaz nisem ne ribič, ne lovec, Ampak imam rad uh, divjačino. Vsi moji predniki so jedli divjačino, enako velja z eh, nekaterimi eh, vodnimi pticami. No, in jaz sem zdrav, nikoli nisem bil pri zdravniku v mojem življenju. Tako da mislim, da smo tukaj nekoliko histerični, demoniziramo svinec, demoniziramo lo, eh, lovce. No, eh, poleg tega sem še ornitolog. In eh, sem zato, da prepovemo lov na ptice v mokriščih. Vendar pa ne vem, zakaj želi komisija tukaj postopati tako hitro. Mislim, da bi lahko sprejeli kompromis, s katerim bi lahko živeli tako ljubitelji ptic, kakor tudi lovci. Ne vem, zakaj uh, je komisija šla tukaj toliko dlje, kot pa so priporočila Ehe. Zakaj bi znižali to prehodno obdobje, zakaj bi uvedli nova zaščitna območja, zakaj bi avtomatično kriminalizirali lovce. Uh, In zakaj bi tukaj uporabili celo to razširjeno definicijo mokrišč? Ukrepi ne omenjajo dejstva, da pa to ne velja za uh, policijsko ali pa vojaško streljno orožje. Torej, z drugimi besedami, če nek policist eh, zasleduje zločinca in če se to dogaja v zaščitnem območju ali potem eh, glede na predloge komisije ne more ukrepati. In pa še polna prepoved uh, svinca. Zakaj komisija razmišlja, da bi šla dlje, kot je bilo odločeno v sklenjenem kompromisu? V moji državi, državi imamo približno 4000 lovcev, 400 tisoč ribičev. In uh, to ni tako kot na nizozemskem, da bi lovci rad bili milijonarji. Ne, to so slabo plačani, navadni ljudje, ki živijo na podeželju. In če jim boste oduzeli njihov hobi, potem eh, ne bodo mogli nadomestiti svoje opreme, če bi želeli popolnoma prepovedati svinec. s tem boste samo eh, povzročili na stotine več ljudi, ki bodo se obrnili proti Evropski uniji, proti birokratom, ki ne razumejo. In kot eh, ornitolog vam lahko zagotovim, da tako tudi ne boste rešili nobene ptice. Ptice rastejo v naših eh, mokriščih tako in tako in ne potrebujejo takšnih dramatičnih posegov. Intervencijane por la komisijo. Tiene la palabra el señor Petinelli. Da zaključimo razpravo, dobi besedo gospod Petinelli v imenu komisije. Uh, uh, Hvala za to bogato izmenjavo stališč. Začel bom uh, z vprašanjem uh, gospoda Lizeja. Rekl je, da bi komisija morala biti uravnotežena, da se mora osredotočiti na bistveno in da ne sme pretiravati. No, s tem se komisija popolnoma strinja. To, kar sem danes predstavil, je bil trenutni predlog za prepoved eh, svinčenih nabojev v mokriščih. V zvezi z drugimi potencialnimi prepovedi pa smo v povojih. Ni še bilo predloga komisije, samo pozvali smo EHO naj pripravi dosje v zvezi s tem. Tako da ne morem podati stališča v zvezi s tem. Nihče ne ve, kdo, eh, nihče ne ve, kaj bo sklenila EHA. Prvi del predloga prepoveduje svinčene naboje v mokriščih. O tem razpravljamo v okviru držav članic. Mislim, da to ni pretiran predlog, mislim, da je uravnotežen. Je pa uravnotežen zato, ker smo o tem imeli dolgo in poglobljeno razpravo. Razprava sedaj poteka z predstavniki držav članic. Še predtem pa smo imeli široko javno posvetovanje, posvetovali pa smo se tudi z zvezami lovcev, Eh, imamo pa tudi memorandum o soglasju med Evropskim lovskim združenjem in pa um, In pa neko drugo organizacijo, ki so se že pred leti dogovorili, da bodo odpravili uporabo svečenih nabojev v mogriščih. Torej, samo potrjujemo nekaj, kar so podprli lovci že pred nekaj leti, tako ali tako. Gospa McGuinness. Najprej se vam zahvaljujem za konstruktivno izmenjavo stališč v preteklosti. Od vas sem izvedel veliko zanimivih informacij. Kar se tiče definicije mokrišč, pravzaprav ne bi smeli tega na novo izumljati. Ehm, ta definicija je zapisana v konvenciji, ki so jo podpisale vse države članice. Imamo torej konvencijo Ramsa, ki so jo podpisale vse države članice, druga konvencija pa je konvencija o pticah. To so pa podpisale samo, to je pa podpisalo samo 23 držav članic. Torej imamo mednarodno spremljivo resolucijo, ki so jo podprle tudi države članice, zato se moramo drži, držati teh, te definicije. Kar se tiče uh, zaščitnih uh, con, oziroma taponskih con. Trenutni predlog je ta, da bi določili recimo taponsko cono v širini 200 metrov. Podani so bili tudi drugi predlogi, ampak argumenti tukaj niso tako jasni. Včasih so tukaj definicije predvsej približne mi smo pa v našem predlogu želeli zapisati jasno številko, no, ampak še razpravljamo o tem, morda se bo to v prihodnosti še spremenilo. Kar se tiče prehodnega obdobja, tudi o tem še razpravljamo, tako da je tudi tukaj še možen drugačen dogovor. Vemo, da je stališče irskih lovcev drugačno kot stališče večine ostalih lovskih organizacij v Evropski uniji. No, ampak želim jasno povedati, da danes mm, Danes govorimo ne o nabojih na splošno, ampak o strelih iz šibrovk. Tudi to sem želel jasno povedati. No, potem ste še spraševali, ali kdo blokira zadeve v odboru. Ne, vsakeč, ko o tem spregovorimo v odboru, imamo zelo živahno razpravo o tem, tako kot se je danes zgodilo tukaj v parlamentu. Se pravi, ni blokad, so pa to živahne poglobljene razprave. Gospa Dali. Potrebujemo uredbo, ki bo enostavna in pravična. Ja, to je res. Eh, no in ravno zato, ker smo želeli zakonodajo poenostaviti, smo predlagali, da bi imeli eh, z točno, raz, eh, z točno številko določene taponske cone. No, mislim, da je naš predlog tudi pravičen. Razumem, da so nekateri primeri nekoliko specifični, recimo primer Malte. Če imajo predstavniki Malte v našem odboru kakšne specifične predloge, jim bomo seveda z veseljem prisluhnili. Seveda pa potrebujemo predloge rešitev, ne pa samo kritike. Potem, kakšne so alternative? V študiji Ehe ki jo je ocenil znanstveni odbor in pa socioekonomski odbor, je jasno zapisano, da obstajajo tudi alternative. Seveda te alternative pomenijo določene stroške. Ocena v študiji EKE bi bil dodatni strošek približno 25 evrov na leto in to samo za tiste lovce, ki, mo ki bi morali prilagoditi svoje uh, šibrovke. Eh, morali pa bi najti tudi specifične rešitve za športni lov in o tem trenutno še poteka razprava v državah članicah. Gospod Akarajnen, vi ste spet izpostavili vprašanje definicije mokrišč. Povedal sem že, da obstaja jasna definicija v mednarodnih konvencijah. Nekateri so predlagali, da bi tudi šotišča izločili iz definicije mokrišč, ampak to ni dobilo večinske podpore. Mi moramo v odboru sprejeti predloge večine in v uh, odboru želi večina predstavnikov sprejeti definicijo v skladu za konvencijo iz Ramštada. Potem svinec v baterijah. Tukaj ni premerjave. Uh, to je popolnoma drugačen proces. Svinec v baterijah predstavlja zaključeno zanko, noben svinec iz baterij se ne sprošča v naravo, razen če ljudje ne spoštujejo zakonodaje. Ampak eh, torej, ta svinec v baterijah, to je neko popolnoma drugo vprašanje. Potem izvajanje v Italiji. No, seveda, vsaka posamezna država članica odgovorna za izvajanje uredbe. Vse države morajo sprejeti uravnotežene ukrepe za izvajanje zakonodaje. Ne more Bruselj odločati o tem, kako bodo države članice izvajale zakonodajo. Gospod Fjoki. Je omenil vprašanje lovskih tekmovanj. No, seveda tudi tukaj bo treba najti rešitve. Kar se tiče praktičnih ukrepov, ki jih sprejemamo v Bruslju, ja, res je, jaz sem birokrat, ampak tukaj ne moremo govoriti zgolj o birokratskih ukrepih. To so ukrepi, o katerih bo glasoval odbor držav članic, potem pa so ukrepi lahko sprejeti samo, če temu ne bo, sprejel, če temu ne bo nasprotoval ali svet ali parlament. Če bo katera izmed teh dveh institucij proti, potem ukrepi ne bodo sprejeti. Torej, to ni v rokah birokratov, ampak v rokah demokratičnih institucij. Mi opravimo svoje delo, potem pa v tem odločajo demokratične institucije. Gospa Novak. Eh, vaše vprašanje, ali smo vključili tudi proizvajalce. Ja, seveda smo jih vključili. Organizirali smo dve širši javni posvetovanji v zvezi s tem, organizirali pa smo tudi seminar v Bruslju februarja 2019, če se prav spomnim. Tja smo povabili vse deležnike, ki so imeli priložnost predstaviti svoja stališča. Tako da ja, vključili smo različne strani, eh, nevladne, okoljske organizacije, lovska združenja, proizvajalce, vse smo vključili v to razpravo. Gospa Spurek. Rekli ste, da obstaja grožnja, da bi države članice razvodenile eh, zakonodajo, eh, uredbo. V Evropski uniji je praksa ta, da svet in parlament sprejmeta uredbo, države članice pa morajo potem uredbo izvajati. No, seveda lahko v primeru neizvajanja komisija sproži postopek proti državi članici je pa seveda v rokah držav članic, da izvaja uredbo. Eh, sprožitev postopka proti državi članice je samo eh, skrajni ukrep. Sedaj pa bom govoril v italijanščini gospodu Lančiniju. Prosim, nataknite se slušalke. Vorrei rassicurarla che non c'è nessuno. Torej, gospod Lančini, ne povem, da ne gre za noben eh, arbitrarno ukrep proti lovu. Ne. To ne gre za noben ukrep, ki bi uperjen zgolj proti lovu, kaj ti naslednji ukrepi, če bodo sprejeti, bodo zadevali tudi streljivo, ki se ne uporablja za lov. Dejstvo je, da gre za kemično lastnost svinca. Svinec je nevadna snov, prepoznana kot nevadna in ko človek ali ptica pride v stik z svincem, ga ne zanima ravno ali je to nevadna prihaja iz eh, lova, iz nekega akumulatorja ali iz vodovodne cevi, gre za prisotnost svinca, pika. Torej, številke, ki sem jih predstavil na začetku svoje predstavitve, zadevajo zelo visok izpust svinca v okolje zaradi uporabe tovrstnega streljiva in to je razlog, zakaj, ko je komisija predlagala te ukrepe. Lahko pa vam zagotovim, da tu ne gre za nekakršno arbitrarno nasprotovanje lovu ali katerikoli druge dejavnosti, mimo grede. Kar zadeva spremembe orožja in pa balističnih lastnosti, študija, ki jo je pravila komisija, je natančno obravnavala ta problem in kot rečeno prej, obstaja tudi ocena morebitnega stroška prilagoditve orožja, ampak vendar je treba izpostaviti, da verjetno. Mm, mm, vsi vemo, da je to čisto izvedljivo. Tudi v preteklosti je prišlo do prehoda iz eh, nevarnih stanovi v neke druge nove. In, uh, spomnimo se pred eh, desetletji, ko se je uporabljal azbest, ker je bilo to pač najbolj uh, uporabno za izolacijo. Mm. Potem smo naredili prehod na nove snovi. Seveda ti prehodi vedno predstavljajo težave, ampak na koncu koncev nam uspe te težave rešiti in se prilagoditi. Še enkrat torej ponavljam, da prilagoditev orožja in balističnih lastnosti predstavlja nekaj, kar je, eh, so obravnavali v strokovnih odborih. Vračam se nazaj zdaj v angliščino. Mrs. Paulus uh, remind us that there has been an agreement between Antels Association. Gospa Paulus, vprašali ste, ali je prišlo do dogovora med uh, zvezami lovcev in uh, nevladnimi organizacijami. Ja, do tega dogovora je prišlo in moram povedati, da včasih težko razumem eh, različna stališča posamičnih lovskih organizacij. Eh, že večkrat smo se z njimi sestali in smo ugotovili, da se njihova stališča močno razlikujejo. Gospod Melo. Speaking, Rekli ste, da je svinec povsod. Ja, ne vem, če je to res. Imamo tudi dokaze, da je svinec izredno nevaren. In dejstvo, da se svinec nahaja povsod, ne pomeni, da svinec ni nevaren. Svinec je nevaren za človeško zdravje in za okolje. Del zakonodaje rič uh, um, želi zmanjšati prisotnost svinca v okolju. Namen Riča je, da eh, se torej spopade tudi s tem vprašanjem eh, splošne prisotnosti svinca. Gospod Vondra, vi menite, da je komisija v svojem predlogu šla predaleč. No, moram reči, da ne demoniziramo ne svinca, ne lovcev. Ponavljam, svinec je nevarna snov. Zato obstajajo znanstveni dokazi. Ne želim demonizirati lovcev, ampak odgovarjam v zvezi z predlogom uporabe šibrovk v mokriščih. Mislim, da je tukaj naš predlog uravnotežen. Kar se tiče prehodnega območja definicije mokrišč in uh, taponskih srcu, napovedal sem, da tukaj še ni bil spred dokončen dogovor, iščemo kompromis in ustrezne rešitve. In pa še policija. Kolikor vem, policija ne uporablja šibrovk, ampak uporablja naboje. Tudi če bi policija uporabljala šibri, šibrovke, to ne spada v skup tega predloga. To smo izključili tudi v zahtevi, eh, ki smo jo podali EKI. Prosili smo, da iz študije izključi naboje, ki jih uporablja policija. Tako da upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanja in zahvaljujem se vam za razpravo in za vaše prispevke. Hvala lepa, gospod Petineli. Naj vas spomnim na to, da bo naslednja seja odbora potekala 5. marca. Seja današnja.